nič vzdržanih. Hvala lepa. Das hier noch ein Korrigendum, was wir abzustimmen haben. Äh, glasovati moramo še o korrigendumu. Julie Evans, glasujmo. Haben alle abgestimmt. Ste vsi glasovali. Glasovanje je končano. Tudi sprejeto. Geht's weiter? Gehen wir naprej. Ordnungspunkt 20. Točka 20 na dnevnem redu. Torej, točka 20. Glasujmo. Uh, on rule 88.2, which one is this by Satu Hasi, but stars? Satuhasi Bart Stars v imenu zelenih Karin Kanbah. Torej gre za koruzni proizvod linija 1507. Ja. Gospa Korola. Ja, prosila bi za tehnično pomoč, saj eh, moja naprava ne deluje. No, glasovala sem že trikrat za, ampak ne, ne, ne deluje. Chris? Se upravičujem, gospod predsednik, ali lahko točno navedete, o čem glasujemo, ime poročila? Gre za točko 20 na dnevnem redu. Koruza GSO. Aha, za koruzo gre dobro. Ja. ja, gre za razpravo, ki smo imeli v odboru s komisijo. Tistih par, ki vas je bilo tu, se boste morda spomnili tega. In zdaj glasujemo elektronsko. Glasovanje je odprto. Haben alle abgestimmt? Three, three. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 34 za, 15 proti, 1 zdržan. Sprejeto. So, dann geht's weiter mit Tagesordnungspunkt 21. Še točka 21. pristojbine za Evropsko agencijo za zdravila za izvajanje dejavnosti na področju farmakovigilance. Poročilo Linde McEwan. Eh, predlog sprememba štiri za, proti, zdržani sprejeto. 34 za, proti, zdržani sprejeto. 35 za, proti, zdržani sprejeto. 36 in 38, o tem dvema predlogom spremembe, bomo glasovali skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ne, ni pa vsem jasno. O 39 bomo glasovali elektronsko, glasujmo. Vsi ste glasovali, glasovanje je končano sprejeto. Naprej. 40, 41 in 42 za, proti, vzdržani, eh, zavrnjeno. Bomo preverili. 41, 42 in 43, elektronsko ste vsi glasovali. Glasovanje je končano. Zavrnjeno. 43 in 90 v bloku za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 44 in 89, aha ne, bomo preverili. 43 in 90, elektronsko bomo preverili. 43 in 90, glasujemo elektronsko, vsi ste glasovali. Glasovanje končano. Zavrnjeno. 44 in 89, spet v bloku za, proti, zdržani, zavrnjeno. 45 in za, proti, zdržani, zavrnjeno. 47 in 91 v bloku. Ne, ne, ja, vendarle. 47 in 91 v bloku za, proti, zdržani, zavrnjeno. 46, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48, 51 in 54 v bloku za, proti, vzdržani, sprejeto. 49 za, proti, vzdržani, sprejeto. 50 do 27 v bloku za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 do 3 v bloku za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 57 za. 9 do 3 bomo še preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Zavrnjeno. 57. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 59 in 31 v bloku. Za. Proti. Zdržani. Eh, sprejeto. 60. 60 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 62 za, proti, zdržani, sprejeto. 63 za, proti, zdržani, sprejeto. 64 za, proti, zdržani, sprejeto. 67 do 106 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 65 do 105 za, proti, zdržani, zavrnjeno proti, vzdržani in zavrnjeno. Bomo preverili 65 do 105 elektronsko. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Zavrnjeno. 66 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 10 do 81 oblokov za, proti, zdržani, sprejeto. 71 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejeto, drugi del eh, za, proti, zdržani, zavrnjen. 72 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, zavrnjeno drugi del za, proti, ne, drugi del pade, kot smo rekli, 73, za, proti, zdržani, zavrnjeno, 74 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 75 za, 74 preverjamo elektronsko so si glasovali. Glasovanje končano. Sprejeto. 75 za, proti, zdržani, zavrnjen. 75 bomo preverili na željo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Zavrnjeno. 12 za. Proti. Stržani sprejeto. 76 za. Proti. Stržani sprejeto. 77 za. Proti. Stržani zavrnjeno. 78 za. Proti. Stržani sprejeto. 79 in 80. Ne, 78 preverjamo. 78. Ste vsi glasovali? Glasovanje končano. Sprejeto. 79 in 80 za, proti, zdržani. 8 kolegov je še glasovalo. Mm, poleg eh, neveljavno, preverimo elektronsko. 79 in 80. Glasovanje končano. Sprejeto. 82 za. Ne. Pade. Ta pade. Tako smo pri 83 za. Proti. Zdržani sprejeto. 84. In 85 tudi padeta. 86 za. Proti. Zdržani sprejeto. 87. 87 z ustnim predlogom spremembe za, proti. Glasujemo elektronsko e, z ustnim predlogom spremembe. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Sprejeto. Zdaj pa smo pri prilogah. 88 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 85, pravi predsednik. Ne, 95 se popravlja za, proti, vzdržani, zavrnjen. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. 102 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjeno. 104 za, proti, vzdržani, sprejeto. 107 za, proti, vzdržani, sprejeto. Za, ne, ne, ta predlog spremembe pade. 112, za, ne. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 109 in 110 za. Proti. Zdržani. Ni jasno. Glasujemo elektronsko. 109 in 110. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Sprejeto. Dobro uvodne izjave, 15 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 16 za, ne, 15, preverjamo. 15 preverimo elektronsko. Ste vsi glasovali, glasovanje je končano. Zavrnjeno. 16 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Vzdržan je zavrnjeno 17 za, proti, vzdržan je spredo. 18 za, proti, vzdržan je spredo. 20 za, proti, vzdržan je spredo. 21 za, proti, vzdržan je spredo. 22 za, proti, vzdržan je spredo. 1 za, proti, vzdržan je spredo vzdržani sprejeto. 23 in 24 za, proti, vzdržani ni jasno, glasujemo elektronsko. 23 in 24. Ste vsi glasovali? Glasovanje končano. Zavrnjeno. 25. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del od 25 za, proti, zdržani. Ni jasno. O drugem delu glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Zavrnjeno. 26 za, proti, zdržani, sprejeto. 2 za, proti, zdržani vzdržan je sprejeto. 28 za, proti, vzdržan je sprejeto. 29 za, proti, vzdržan je zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržan je zavrnjeno. Zdaj pa še končno glasovanje, kot vedno elektronsko. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 50 za en vzdržan. In še drugo glasovanje. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 49 za, en vzdržan. Čestitke, Lindy McEwan. Linda. Linda, vprašanje. Hvala kolegi za podporo. Gre za bolj tehnično vprašanje in ker zakonodajo že imamo in treba začeti plačevati za uh, to farmakologijo, zato bi želela mandat uh, za uh, posvetovanje s svetom in potem da to lahko damo na plenarno zasedanje. Zato potrebujemo 36 glasov za za podelitev mandata. To bomo izpeljali elektronsko. Glasujte. Haben alle abgestimmt, es fehlen noch. Ste vsi glasovali? Še trije glasovi manjkajo. Dva. Glasovanje končano. 44 za, 1 proti in 3 vzdržani. Mandat je podeljen. Veliko uspeha. Ampak ker Linda McEwen zdaj tako nima več početi, s tobačnimi proizvodi smo, ker smo s tobačnimi proizvodi končali. Dobro. Prišli smo do konca glasovanja. Tisti, ki nas boste zdaj zapustili, vsem tem želim vesel Božič in srečno novo leto ter uspešno 2014. Napolnite si baterije in vrnite se zdravi in veseli, potem spet v 2014. Takrat se spet vidimo, začetek januarja. Do takrat pa čudovite praznike. Ampak seveda vsakogar prisrčno vabim, da se udeleži tudi razprave. Začeli bomo s poročilom Petra Lizeja, ETS, eh, Stop the Clock oziroma ustavitev ure, drugi del. Peter Lize, izvoli. Hvala. No. Eh, To je dosje, s katerim se ukvarjamo že nekaj let z različnimi vidiki. Pozoril bi na, oziroma povedal nekaj več o izhodišnji situaciji, zakaj se sploh ukvarjamo s tem. Zaenkrat imamo kratko, bomo imeli kratko pauzo, dokler se dvostranski pogovori ne končajo. Mislim, da boste morali kaj povedati, gospod predsednik, drugače ne bomo mogli začeti. Se pravičujem, morda bi bilo dobro, če pozornost naklonite Petru Lizeju, da lahko v miru predstavi svoje poročilo in potem lahko nadaljujemo s sestankom in razpravo. Gospa kolegica Jana Kodakis, lahko prisluhnete? Lahko. Peter, izvoli. Ja, tudi sam želim vsem tistim, ki imajo zdaj eh, kaj drugega za opraviti, eh, vesel božič in srečno novo leto. Zdaj pa letalski promet. Zakaj se s tem sploh ukvarjamo? Eh, emisije, iz emisije toplogrednih plinov iz letalskega prometa naraščajo po napovedih organizacije ICAO vse bo do leta 2040, če nič ne storimo, te povečale na 1900 milijonov ton. Do leta 2050 nekatere druge napovedi napovedujejo 3,5 gigaton emisij. In če to primerjamo e, in si ogledamo še scenarije IPCC, bo kar 20 odstotkov do leta 2050 20 odstotkov emisij prišlo iz letalskega prometa. In tako bi lahko eh, izpodbijali tiste uspehe, ki so jih dosegli v drugih sektorjih. Po novih napovedih IPCC se to lahko zgodi še hitreje, kot je bilo prej predvideno. Od leta 1997 je ICAO si zadala nalogo in sicer zmanjšanje emisij iz letalskega prometa. Žal pa se to ni uresničilo. O tem bom več povedal še malce pozneje. Deset let po letu 97, po Kyoto, še vedno ni bilo mednarodnega sporazuma in Evropska unija je takrat letalski promet vključila v svoje ukrepe za boj proti emisijam iz letalskega prometa. V eh, Evropskem parlamentu smo glasovali z 90 odstotki za, svet pa je bil celo soglasen. Osrednje področje je bilo vedno vključitev letov iz in v tretje države in sicer za celotno progo. Takrat smo vse zelo natančno preverili in pravniki, s katerimi smo se posvetovali, so menili, da je to skladno tudi z mednarodnim pravom. Potem pa so mnogi zagnali viking krik zaradi teh ukrepov, ampak s številkami to ni imelo nič opraviti. Iz eh, letalskega prometa prihaja veliko emisij eh, in za letalski promet seveda obstajajo tudi velike obremenitve in paziti moramo, da letalske prometa ne bomo preobremenili. Gre za različne dajatve in takse in tako naprej. Ampak imamo številke, naprimer za letalsko družbo Ryanair, da je v letu 2012 zaradi evropskega trgovanja z emisijami eh, nastal stošek nič cela nič tri evra. Nekatere druge letalske družbe so imele više stroške, saj je Ryanair eh, dokaj učinkovit in je vse dobro upravljal. Ampak gre za stroške tolikšnih razsežnosti. Morda pri medcelinskih letih največ 2 evra. V Nemčiji imamo prometni davek, ki znaša do 42 evrov, v Veliki Britaniji davek, ki včasih presega 200 evrov, torej 184 funtov v ZDA, pomembni mednarodni partner, 16,3 ameriškega dolarja in prav včeraj sem prejel informacije o novih obremenitvah za letalske družbe v ZDA. 2 dolarja 50 se bodo ti stroški povišali. Tako da je v primerjavi s tem strošek v EU zelo zmeren na podlagi tega sistema trgovanja. Že večkrat je bilo tudi preverjeno, kako je z nacionalnimi davki in dajatvami in sistem ETS se ravna po dolžini prog, torej dolga v primerjavi s kratko progo. Nacionalni davki, naprimer britanski ali nemški, imajo enako schemo in argumenti tretjih držav proti trgovanju z emisijami, pač v tej obliki ne držijo vode. To je ena točka, na katero se bom še enkrat vrnil. Evropske dejavnosti se bolj močno kritizirajo kot nacionalno, bodi si strani držav članic, bodi si strani tretjih držav. Prejšnje leto smo v hitrem postopku uvedli direktivo Stop the Clock oziroma ustavitev linije. Torej spremembo direktive, ki je predvidevala, da za eno leto, torej 2012, obveznost, se ta obveznost omeji le na notranji evropski letalski promet. Danes nisem pa posem prepričan, če smo ravnali prav. Želenih rezultatov, saj po mojem mnenju, ni bilo oziroma ni. Ampak takrat smo se pač tako odločili in upali smo, da bo na mednarodni ravni dosežen napredek. Pri skupščini IKAO septembra in oktobra letos so bili doseženi določeni koraki naprej, tega ne moremo. Um, Temu ne moramo porekati, ampak skupnega dogovora še vedno ni. Upajmo, da tisti, ki so tudi naveliko kritizirali bodo videli, da tudi v Varšavi ni bilo doseženih nobenih uspehov. In upam, da ne bodo ti isti ljudje rekli v Montrealu na skupščini Kejo je vse tako lepo teklo in v Evropi ne potrebujemo več nobenih nadaljnih ukrepov. Govorimo o zmanjšanju emisij do leta 2020 in o bistvenem zmanjšanju emisij po letu 2020 in zaenkrat še ni nič dokončno odločeno. To pa je cilj. Pred 2020 pri ICAO sploh ni govora o kakršnih koli omejitvah. Od 2020 naprej pa gre bolj za skupno neutralno rast in nič drugega. Ne vem, ali se bodo stvari izboljšale. Uh, ampak eh, meni se vse skupaj ne zdi primirno, če bi kdo rekel, da IKO dosega izvrstne uspehe. Eh, pri ETS pa so sami neuspehi. Tako preprosto to gotovo ni. Kaj pa moramo zdaj storiti? V Evropski uniji se moramo odločiti, kako ravnati do leta 2020. Zato pa obstajajo različna mnenja veliko zainteresir, predstavnikov zainteresiranih strani, naprimer tudi predstavniki nizkocenovnih prevoznikov, omenil sem že Ryanair, potem obstaja tudi organizacija ELFA, ki trenutno predstavlja vsaj 50 odstotkov evropskega notranjega letalskega prometa, tisti pravijo, da ne bi storili ničesar in iz, da izvajamo tisto zakonodajo, ki je bila sprejeta leta 2008. Drugi pravijo, da moramo podaljšati eh, ta ukrep stop the clock in da ne bi to podaljšali do leta 2016 ali celo 2020. Predlog komisije je nekje vmes. Po mojem mnenju gre za kompromis. Komisija pravi, da bi morali eh, lete vključiti v sistem trgovanja z emisijami do leta 2020, če ti potekajo v evropskem zračnem prostoru. Ne torej, če v Evropi vzletijo ali pristanejo, eh, ampak če recimo v Evropi vzletijo in potem eh, se vključijo njihovi poleti do meja EU. Naprimer, let iz Pariza ali Londona v Atene. Ta del bi bil pokrit pa tudi potem naprimer do Istanbula. In to ni zanemrljivo, saj Istanbul namerava zgraditi največje letališče na svetu. Meni se zdi, da gre za dober kompromis, obstajajo kar nekaj razlogov za to, bi pa samo predlagal še en kompromis. Z vidika varstva okolja eh, bi morali zajeti več emisij kot pri pobudi Stop the Clock. Upam, da bomo postavili tudi dobro merilo za mednarodna pogajanja obstaja določena mednarodna dinamika in z vidika našega odbora se pojavljajo določene težave, če bi razpravljali le o eh, nekakšnih nadomestilih in da ne bi bil pristop CDM rešitev do sistema do eh, leta 2050. moramo se zauzemati za dejansko zmanjšanje emisij. In, že, in zato, da bomo že pred letom 2020 imeli zmanjšanje emisij. Evropske letalske družbe, ne samo nizkocenovni prevozniki, so močno kritizirale uh, ukrep Stop the Clock. Pravzaprav gre za izkrivljanje uh, konkurence. Uh, pri upoštevanju zračnega prostora pa bi imeli manj izkrivljanja trga. Naprimer, pri eh, upoštevanju zračnega prostora bi letališče v Istanbulu skoraj da povsem vključili pristop, da klok pa ne. In v naslednjih letih bi nastalo močno izkrivljanje konkurence, če bi imeli le stop the clock. Eh, sam se sestajam s predstavniki tretjih držav, predstavniki letalskih družb in drugimi eh, deležniki. Vsi začnejo stavek s tem. To ni pravno vprašanje. Nihče ne trdi, da eh, komisijin predlog naslavlja kakršnokoli pravno težavo, ampak obstajajo težave pri sprejemanju strani tretjih držav. Ampak svet ICAO Svet mednarodne organizacije ICAO je septembra predlagal prav to. Če bi bilo treba, če bi bile potrebne še kakršne koli pravne dodatne podlage, potem tega ne bi soglasno potrdili na svetu. To je bilo odločeno na politični ravni in zdaj eh, z številnih vidikov to ni zavezujoče. V resoluciji IKAO piše, da potrebujemo za vse dovoljenja tretjih držav. Torej, naprimer, tudi če gre za let iz Frankfurta v London, bi morali po besedilu IKAO potrebovati dovoljenje tretjih držav. Ampak pri tem je EU uložila pridržek, zato eh, to vprašanje ni relevantno. In še za konec, kaj predlagam sam kakšne spremembe. Ne predlagam nikakršnih bistvenih sprememb. Eh, predlog komisije je dober kompromis med eh, vsemi ekstremnimi stališči. Gotovo pa moramo pred letom 2020 spet upoštevati zakonodajo. Vsi vemo, eh, kaj bo, se bo leta 2016 zgodilo pri KAO. Šlo bo za načrt s podrobnostmi, za zakonodajo pred letom 2020. Če bodo rezultati zadovoljivi, lahko našo zakonodajo prilagodimo. Če pa rezultati ne bodo zadovoljivi, potem moramo imeti možnost, da zakonodajo spet nadaljujemo, da spet nadaljujemo njeno izvajanje. Zato sem predložil predloge sprememb, ki vključujejo prednostne naloge parlamenta, tudi za nekatere druge odbore. In sicer eh, uporaba sredstev. Želimo, da se sredstva oziroma prihodki eh, porabijo smiselno, ne da so recimo le na voljo fina, eh, kakšnemu ministru države, temveč za razvoj modernih tehnologij, za eh, okolju prijazen zračni promet ali pa tudi za mednarodno okoljsko politiko. Edina prava točka tukaj ni le psihološka, temveč konkretna pri kritiki tretjih držav. Države članice sicer že ciljno usmerjajo sredstva, ampak vse to ni dovolj usklajeno. Mi imamo jasno obveznost eh, in ustrezno se moramo tudi pogajati s tretjimi državami. Tako da predlagam, da se vrnemo na prejšnje stališče parlamenta, da se upelje enaka obravnava vseh sektorjev zdaj je. Zdaj od letalskega sektorja zahtevamo manj kot od drugih sektorjev, kot naprimer jeklena in kovinska industrija in tako naprej. U, uporabljati moramo enaka načela, tako pri zgornjih mejah, kot tudi pri dražbah. Tako da sem predlagal ustrezne ukrepe. Že danes jutraj smo razpravljali o tem, preden gremo do komisije in sveta na trialog. Uh, moramo razpravljati o izvajanju trenutne zakonodaje. Države članice imajo po inform tistih informacijah, ki jih imamo, zelo omejeno ali pa sploh ne izvajale zakonodaje. Nekatere letalske družbe uh, niso predajale svojih pravic. To se je dogajalo. In če mi ne bomo ničesar storili, bo od 30. aprila naprej prihodnje leto uh, veljala tista zakonodaja, ki smo jo sklenili prej tudi za mednarodne lete. Tisto, kar smo imeli za minimalno rešitev za 2012, še to se ne izvaja in to je problematično za tiste družbe, ki se držijo ustreznih predpisov in se seveda upravičeno počutijo za postavljanje. Komisija in svet morata zagotoviti jasnost, preden 30. glasujemo. Delati moramo naprej, saj bo od 30. aprila naprej v nasprotnem primeru veljala že sprejeta zakonodaja. Moramo najti kompromis ne smemo pa popustiti ali se kar odati v usodo. Tretje države moramo vključiti v naše razprave in eh, upoštevati tudi njihove argumente, tako kot naprimer pri označevanju in dodeljevanju sredstev. Ne smemo pa odnehati. Slišal sem že veliko zaskrbljujočih zgodb. Slišal sem, da predstavniki evropskega letalskega sektorja hodijo v tretje države in jim govorijo, naj nastopijo proti komisiji. In eh, če potem eh, kdo reče, oh, tretje države so proti, potem eh, in potem kar odnehamo, to gotovo ne bo dobro. In potem obstajajo tudi nasprotja med našimi govori, tudi predstavniki držav članic in potem to, kar res počnemo. V naših govorih vedno govorimo, potrebujemo Evropsko unijo, saj lahko le tako ukrepamo skupno, naprimer proti ZDA, proti Kitajski in tako naprej, oziroma konkuriramo tem državam. Ko govorimo o teh nacionalnih davkih, naprimer 200 evrov, 40 evrov in tako naprej, te nacionalne davke tretje države mirno sprejemajo. Če pa Evropa nekaj predlaga skupno, kar ne znaša niti desetine vseh teh nacionalnih davkov, potem pa nastane vse splošni kaos. Pogovarjal sem se s predstavnikom pomembnega podjetja v tem okviru in sicer o vprašanju, poslovanja s Kitajsko oziroma podjetja s Kitajsko, kjer je bilo govora tudi o e, drugih možnih vprašanjih, e, naprimer o, o Dalajlami. Če imamo mi določena stališča, zaradi različnih stvari, naprimer tudi človekovih pravic in potem kar popustimo, ker Kitajska grozi s povračilnimi ukrepi, potem se bojim, eh, kako bo naprimer pri volitvah. Državljani bodo dejali, želimo si močne Evrope, zato da bomo, se, da bomo imeli ustrezen položaj nasproti Kitajski, potem se bojim, kako bo, če bomo kar vedno popustili. Kitajci bodo lahko samo zagrozili s čem in bodo že dobili tisto, kar si želijo. Če je pravo na naši strani, moramo biti pripravljeni na to, da ga tudi ustrezno izvajamo. Ne smemo dopustiti razno raznih izgovorov. Ne smemo zaradi pritiska iz tretjih držav kar pustiti in to ne more biti edini argument, ki bo vplival na evropsko zakonodajo. To bi se mi zdelo zelo, zelo slabo. Hvala. Hvala. Peter Liza, sam sem za skupino S in D, poročevalec v senci in še enkrat bi povdaril to, kar je Peter Liza pravkar povedal. Gre za vprašanje načel, o katerih se zdaj pogovarjamo. Nihče ne more več reči, da gre za kakršne koli dajatve. Države uvajajo en davek za drugim, ki so bistveno višji od prispevka za sistem za trgovanje z emisijami. Sam prihajam z severozahoda eh, Nemčije. Če se želim. Če želim obiskati, naprimer, kakšen manjši otok na severu, potem bom plačal veliko več za letalsko eh, za let zaradi mm, torej za, za ta let bom plačal morda več kot za, kot za let v Washington. In nihče ne more reči, da je to zaradi teh dajatev v EU. Če se nečesa lotimo, potem moramo to tudi končati. Jasno smo se dogovorili, da bo letalski sektor vključen v sistem trgovanja z emisijami. To smo storili že leta 2008. Države članice se zdaj ne morejo kar odločiti, kaj bodo počeli. Moramo imeti enotni politični instrument. Dogovorili smo se tudi z prevladujočo večino. Če pri 38. skupščini ICAO ne bo ustreznega dogovora, potem bomo stop the clock končali in 30. aprila prihodnje leto bomo začeli spet izvajati že prej dogovorjeni sistem. To je povsem običajen avtomatizem. Zdaj je komisija pripravila nov predlog, ki je nekje na sredini in ki je gotovo smiselen in sicer ta pristop, ki temeli na zračnem prostoru, ki ne bo izkrivljal konkurence. Peter Lize je govoril o letališču, ki, je, ki bi bilo malce izven Evropske unije. In eh, če bi to izboljšalo našo konkurenco v primerjavi z drugimi, se mi seveda ta predlog zdi smisel. Torej, pristop, ki temeli na zračnem prostoru, bi morali podpreti in o tem razpravljati na splošno. Industrijsko, politič, eh, politično, pa tudi okoljsko politično je ta predlog smiselen. Ampak kot rečeno, gre za načela in samo bistvo stvari. Če se moramo pravečevati zato, ker smo govorili z Dalaj Lamo ali karkoli drugega, se mi zdi, da to gotovo ni dober pristop, ki bi ga morali imeti kot evropejci. Smo suvereni zakonodajalci in eh, svojih pristojnosti se moramo držati. Kar se zdi predlogov, se mi zdi dobro, da bi zgornjo mejo zdaj zvišali na 40 odstotkov, kot je predlagal Peter Lize, in da bi linearni količnik imeli na stopni 1,47, da bi imeli podoben pristop za vse sektorje. Leta 2008 smo eh, že upeljali eh, tudi namenska usmerjanja sredstev, če gre za davke ali karkoli drugega na evropski ravni ne pomaga nič, če niso ta sredstva ciljno usmerjena. Morda je tudi mednarodno bolje, če vsi vidijo, da se konkretno usmerjamo v varstvo okolja in izpolnjujemo obveznosti, ki smo jih prevzeli kot Evropska unija in vsi vidijo, kam sredstva grejo. In še za konec bi rekel, čas nas priganja. 30. aprila se ukrep Stop the Clock konča. Če do takrat ne bomo imeli dogovora, bo, se bo stara zakonodaja izvajala naprej. Vse strani, tudi svet, bi morali upoštevati to, da bi bilo zelo dobro najti kompromis. In če eh, ena od strani ne bo sodelovala, potem bomo imeli spet staro zakonodajo. ICAO se je oktober odločil, da po letu 2020 vzpostavimo svetovni tržni instrument in mislim, da se moramo pripraviti za naslednje obdobje, za naslednji parlament, kako e, reagirati. Toliko torej na grobo. V grobom podpiram predlog Petra Lizeja in e, predlagam, da se ne pustimo izsiljevati strani tretjih držav. Eh, strani tretjih držav. Vsi smo odprti za druge predloge, to smo pokazali s pristopom Stop the Clock, ampak imamo zvezo 28 držav in mislim, da je smiselno, če stopimo skupaj in sodelujemo, ne pa da pustimo komu drugemu, da nas razdeli. Toliko z moje strani, povsem podpiram Petra Lize. Gut, dann geht's jetzt weiter mit dem Schattenbericht. Dobro, naprej poročevalci v senci za skupino liberalnih Chris Davis. Thank you very much. Najlepša hvala, gospod predsednik. Seveda verjamem, da morajo prevozniki tudi nekaj prispevati za svoje emisije. Sam sem zasledoval razprave v IKAV kar dolgo časa. Eh, mislim, da bi bil dogovor najboljša pot naprej. Ne vem, če bomo do tega prišli. Želim, da Evropska unija izkoristi svoj vpliv, da doseže napredek in prisili tudi države drugot po svetu, da ukrepajo. Finančne posledice za prevoznike, če mi enostransko ukrepamo, eh, to je eh, preveč in eh, komisija je zdaj oblikovala idejo, da se zaračuna samo za operacije v evropskem zračnem prostoru. Eh, v teoriji se mi zdi to povsem sprejemljivo. Ampak kaj se bo zgodilo, če operateri ne bodo plačevali? In v tem trenutku že vemo, da določeni Operaterji ne plačujejo po postopku stop the clock. Kako bodo države članice zagotovile, da se bodo ta plačila zbrala? Zdi se, da v tem trenutku uh, ne naredijo prav nič za to. Povsem se strinjam, da nas ne sme uh, uh, Kitajska siliti v spreminjanje ukrepov, prav tako ne določeni veliki letalski prevozniki, kot je Airbus. Uh, Zanima me, kako bomo torej izterjali plačila. Princip sam podpiram, da bi nam reč uvedli pristojbine za uh, operacije v evropskem zračnem prostoru. Ampak, če bomo potem od tega odstopili, potem bomo ponižani in ne bomo dosegli prav nič. To je uh, moja skrb če bomo vsi enotni glede uvedbe tega novega sistema, se seveda strinjam, ampak strah me je, da rezultatov ne bi dosegli. Mm, ne vem, tukaj imam eh, dilemo, ali eh, lahko kar predvidimo neuspeh pri tem in se tega sploh ne lotimo, ali pa tvegamo. Če bomo kar predvideli neuspeh, potem moramo biti pri tem zelo previdni. Ne vem, ne vem, kako eh, se bo vse skupaj razvilo, poslušam to razpravo, ampak treba je upoštevati tudi, da eh, celotna operacija doslej eh, ni prinesla Evropski uniji kakšnih večjih uspehov. Najlepša hvala, Satu Hasi. Man vidi, da so ratserfahrung da. Thank you very much and thanks for better <clears throat> listening. Hvala, hvala Petru Lizeju za zelo dobro upravljeno delo pri pripravi tega osnutka poročila. Sama bi rekla, da je poročilo izjemno dobro napisano. E, tudi obrazložitev je izjemno jasna. Nasplošno mi je žal, da Evropska unija ni v celoti ampak v velikem obsegu pa se je eh, vdala zaradi političnih pritiskov, kot so kolegi že povedali. Eh, je sistem za trgovanje z emisijami v letalskem prometu eh, bil zakonit. To se ni spremenilo z nobeno resolucijo IKA in tudi noben političen pritisk katerekoli vlade tega ni spremenil kot je povedal Peter Lize, eh, so pritožbe glede visokih cen neumnost. Cena letalskih vozovnic je 100 do 1000 krat večja od same pristojbine za uh, davek za emisije. S Petrom Lizejem se strinjam tudi glede naslednjega. Vlade so zelo nedosledne. Po eni strani se pritožujejo mm, zaradi minimalnega napredka, ki je bil dosežen v Varšavi, po drugi strani pa pri emisijah v letalskem prometu eh, pustijo, da eh, njihovi letalski prevozniki vodijo igro. Zanima me, kako dolgo uh, se lahko še nadaljujejo te nedoslednosti. Um, fizično dejstvo je naslednje. Emisije iz letalskega prometa se zelo hitro povečujejo in s tem problemom se moramo začeti ukvarjati. Komisija eh, se je odločila, da bo v veliki meri popustila in sicer zaradi političnih kritik. Kako se moramo v tej situaciji zdaj odzvati? Sama mislim, da obstajajo v tem predlogu eh, številni dobri elementi v predlogu Petra Lizeja, naprimer to, da se prihodek iz uh, emisij uh, usmeri v ukrepe za eh, ublažitev podnebnih sprememb. Tukaj bi lahko še nekaj let eh, počakali, vendar ne predolgo, eh, namreč počakali, da IKAO začne sprejemati odločitve. Mm, po letu 2017 bi se morali vrniti k izvornemu predlogu oziroma izvornemu sistemu. Mislim, da je to minimalno, kar moramo storiti. Zeleni bodo verjetno predlagali eh, nekaj okrepitev tega predloga, kot naprimer eh, eh, področja morja. V zvezi s tem bodo verjetno podali predloge sprememb. To zaenkrat še ni zajeto v izvornem predlogu. Mislim, da eh, bi morali upoštevati tudi gospodarski prostor na morju. Eh, samo 12 mil, to je premalo. Morali bi biti eh, sposobni tudi, da si ogledamo omejitve emisij in da povečamo tudi delež pri dražbah, ko gre za Eh, obseg tega sistema. Kot sem že omenila, eh, so določene države pri vsem skupaj zelo nedosledne. Alternativa bi lahko bila, da bi uvedli davek na letalsko gorivo. E, to bi imelo isti učinek, ampak e, kot vemo, zakonodajni postopek za kakršnokoli obdavčitev zelo dolgo traja. Predvsem mislim, da bi parlament moral ostati trden pri eh, svojih stališčih in pri podpori izvorni zakonodaji. Zelo jasno moramo tudi povedati, da je vsako zmanjšanje obsega samo začasno. Hvala, eh, Satu Hasi. Martin Kelemen. Eh, ne vem, upam, da si ne bom zapravil vrdostojnosti, ampak glede tega se strinjam s Chrisom Davisom. Eh, kaj vse doseže v koalicije, kaj ne? vprašanje, ki, na katerega morata odgovoriti Matijas in Peter, eh, je naslednje. To je eh, načelno gledano eh, dobra zadeva in pri svojih načelih ustrajamo, ampak po drugi strani gre tukaj za malo denarja, pravzaprav samo evro ali dva na let. In vprašati se moramo, zakaj želimo imeti tako močno stališče in zakaj želimo svoje partnerje vznemirjati ne skrbi me toliko Kitajska, ampak bolj Amerika in Indija. Torej, zakaj bi jih vznemirjali glede nečesa, kar sploh ni tako pomembno? Moramo se soočiti tudi z vprašanjem neizvajanja. Če vam je to všeč ali ne, eh, na koncu eh, dobite države, kot sta Nemčija in Združeno kraljestvo, eh, ki jim vlade same. Torej v teh državah vlade same uh, narekujejo podjetjem in prevoznikom, kaj naj uh, naredijo. In jim tudi oprostijo eh, številne napake. Ne vem, ali lahko tukaj ustrajamo pri nekem načelnem vprašanju, če to ne privede nikamor oziroma prinese le majhne rezultate. Uh, upoštevati moramo, da države članice ne bodo vse izvajale tega sporazuma. In eh, na koncu bomo morali odstopiti na ponižujoč način. Eh, če bi tako postopali, bi verjetno prišli do slabih rezultatov. Zem eh, naj bi poveča, podaljšali do leta 2020 in imeli bi pregled, ki bi zagotovil spremembe od 2017 do 2020. Pomembno je, po mojem mnenju, je, da dosežemo napredek pri ustvarjanju globalne scheme in ne smemo dopustiti, da mednarodne napetosti to eh, ovirajo. Eh, predvsem ne pri tem eh, dosegu, ki z vidikov stroškov vseeno ni tako pomemben. Države članice ne bodo sprejele, da se stroški za nje eh, zelo povečajo oziroma da se stroški za podjetja povečajo. Če bomo ustrajali pri tem, bo to eh, negativno vplivalo na naše odnose s tretjimi državami, predvsem z druženimi državami. Eh, zelo bi nas moral skrbeti njihov odziv. Obstajajo tudi skrbi glede neizvajanja. Tudi številne države in številni sektori industrije menijo, da je ta predlog v nasprotju s tistim, o čemer smo se dogovorili kot Evropska unija na uh, generalni skupščini IKA. To bi zmanjšalo okoljsko integriteto in bi povzročilo tudi uh, kršenje uh, konkurenčnosti. Negativno bi to vplivalo na splošni sistem ETS, če pa bo prišlo do neizvajanja, bo vse skupaj spodkopalo celoten sistem. Če se ne dogovorimo o tem dosegu do aprila, Eh, bi to privedlo eh, do veljavnosti scheme ETS v polnem obsegu. Eh, poznamo posledice tega, imeli bi politične in ekonomske povračilne ukrepe strani številnih tretjih držav. Torej, upam, da nam bo skupaj uspelo doseči dogovor o določenih predlogih sprememb in to pravočasno. Moramo pa ustvariti tudi nek drugi načrt, plan B, če slučajno ta načrt ne uspe. Eh, hvala, Holger Kramer je naslednji. Eh, hvala lepa. Ne bi želel ponavljati stvari, ki so bile že izrečene. Še enkrat bi spomnil na to, da se že šest let trudimo eh, letalske družbe vključiti v sistem ETS oziroma jih pritegniti že od prvega dne tretje države našega pristopa niso sprejele. Takrat sem bil sam poročevalec v Senci in še preden smo se o vsem dogovorili s svetom, smo uh, zaznali velike proteste strani ZDA. In to se danes nadaljuje. Morda bi uh, povedal kaj več o tem, kaj se je pri IKAU sploh dogajalo. Eh, to je do sedaj ignorirala tudi uh, Evropska komisija. Pred septembrom smo prejeli dokumente sveta IKO, eh, kjer situacija EU ni bila ustrezno predstavljena. Tam je pisalo, da države, nekatere države že zdaj lahko sprejemajo tržne ukrepe eh, tudi na podlagi pristopa zračnega prostora. In to je bilo na generalni skupščini eh, IKO se je takrat o tem glasovalo in jasno so se odločili, mm, kaj je treba storiti. Predlog Evropske komisije morda ni tako zelo eh, pameten, saj bomo spodbudili le nadaljne konflikte s tretjimi državami, če bomo podprli to, kar piše v tem predlogu. Ne gre za vprašanje, kdo ima pravno gledano prav tudi mi imamo prav, ampak eh, to nas ne bo pripeljalo nikamor, če tega ostali svet politično ne bo sprejel. Zato se mi ne zdi pametno nadaljevati s tem pristopom na podlagi zračnega prostora. Ne zdi se mi smiselno, da spet sedimo tu in razpravljamo o zakonodaji, ki ne bo izvedljiva. Eh, ne vem, če sta Peter, eh, torej Peter Lize in Matijas Grote sta že povedala, da ta pristop ne stane veliko, ampak gre za to, kdo se odloča o pristojnostih eh, na področju zračnega prometa. Če želimo ta mm, predlog podpreti, potem moramo zagotoviti, da bo to uživalo podporo. Bolje bi bilo, če bi nadaljevali z ukrepom Stop the Clock, ki ni tako zelo neučinkovit eh, in na ravni kaos tem ne bi ničesar ogrozili. Veliko držav sploh ni pripravljenih vstopati v mednarodne sporazume, tudi v organizaciji ICAO. In zdaj mi nadaljujemo s to trmo Evropske unije. In spet bodo lahko rekli, EU spet povzroča težave in bodo imeli razloge se posam umakniti za to svoje mnenje. Pristop, ki eh, upošteva zračni prostor, po mojem mnenju ni ustrezan in ne gre že dolgo več za vprašanje politične volje, ali bi to želeli izpeljati ali ne. Gre za realnost na mednarodni politični sceni. Že pred eh, Stop the Clock smo imeli konflikte s tretjimi državami in zdaj s takšnim pristopom jih ne bomo premagali. Hvala lepa, Holger Kramer. Rita Korolen, slednja. Um, the... Hvala. Sem poročevalka uh, za mnenje odbora ITRE. Rada bi podprla to, kar so rekli gospodje Kramer, Davis in Kelleman. Upam, da to tudi ne bo zmanjšalo moje verodostojnosti. Časi se spremenjajo in uh, ideja o avijaciji prejšnje desetletje ne obstaja več. Države članice zdaj razmišljajo drugače. Videli smo posledice in to je tudi razlog, zakaj je ideja komisije pravzaprav brez upanja. Države članice ne podpirajo takega pristopa. Želim poudariti tudi naslednje. Ne želim Evropske unije preprečiti, da uporablja notranji sistem ETS eh, za avijacijo. Stroški niso previsoki, s tem lahko živimo, finančne posledice so majhne, politične posledice pa so ogromne. Imeli bomo velike probleme, če bomo želeli po ideji komisije mm, eh, schemo ETS Eh, povečati in razširiti tudi na tretje države. Spet bomo priča trgovinskim vojnam in to je resen problem. Eh, to bi vplivalo tudi na mobilnost evropskih državljanov. Omejilo bi mednarodne trgovinske priložnosti, škodovalo bi evropskim podjetjem. ta predlagani model eh, ne pokriva bistveno pokritosti od 9 odstotkov svetovnega letalskega prometa do 13 eh, oziroma 27 na 39 odstotkov. Povzroča pa velike politične ovire in Eh, škodi tudi prošnjam industrije. To ne služi eh, nekemu globalnemu cilju zmanjšanja emisij. To je spet eh, nek primer problemov Evropske unije. Evropska unija je obsedena s svojim lastnim modelom in to v tolikšni meri, da ta pristop ustvarja odpor na strani drugih akterjev. V primeru eh, scheme ETS za letalski promet eh, sem slišala, da tretji partneri tretje države eh, so pripravljene zmanjšati svoje misije, a ne vedno po modelu Evropske unije. Zakaj tukaj gre? Za političen ponos. ali kaj drugega. S tem odnosom Evropska komisija škoduje eh, dobrim pogajalskim odnosom, ki so že bili doseženi v mednarodnem letalskem prometu. Vse, iz vseh teh razlogov bom predlagala, da se nadaljuje pristop Stop the Clock. Eh, po notranji schemi ETS, eh, predlagala bom, da tega ne usiljujemo mednarodnim partnerjem. Potem eh, bomo imeli spet eh, generalno skupščino IKALITA 2016. Mislim, da bi morali ohraniti ta pozitiven moment tudi z notranjo schemo ETS Evropska unija ima vodilno vlogo, ampak na pametnejši način. Hvala, gospod Korhola. Eh, sam želim pozdraviti tudi skupino obiskovalcev. Eh, gospe Korhole, eh, predstavniki Finske so tu z nami. Zdaj pa nadaljujemo. Kolega Aikaut je naslednji. Thank you, uh, Matias. It's a fascinating debate again, I must say. Hvala, Matias. To je spet odlična razprava. Nekateri ljudje sovražijo ETS, to smo vedeli. Ehm, in to je bilo razvidno tudi iz določenih prispevkov. Ne vem, eh, Martin, čigava kredibilnost je bolj ogrožena, če se ti strinjaš s Krisom ali tvoja ali njegova, tudi njega bi to moralo skrbeti. Če se ona dva začneta strinjati, potem eh, tukaj res eh, nekaj gre na robe. In mislim, da je s to razpravo tudi nekaj na robe. Odkud izhajamo pri tej razpravi? vsi vemo, da letalstvo ne plačuje ničesar. Eh, vedno govorimo o tem, da bi onesnaževalec moral plačati, ampak to je neumnost. Eh, vsi pravzaprav varčujemo v imenu letalske industrije in eh, British in Lufthansa so za to hvaležni. Moramo si ogledati, Zakaj je Evropska unija uvedla tudi ETS za letalstvo? Želeli smo e, zaračunati letalskemu prometu v primeru, da ni nekega mednarodnega dogovora. In mi smo si prizadevali prav za ta globalen dogovor. Če si zdaj ogledam dogovor iz IKA, eh, prvič, oni si sami postavljajo eh, cilj po letu 2020, sektor si sam zastavlja cilj. To, Eh, je res čudno. Ne vem, kako lahko dopustimo, da nek sektor uh, sam postavlja cilje za svoje operacije, potem sami uh, opredeljujejo tudi svoje preglede. Če jim ne bo uspelo, bodo po pregledu določili nove cilje in spet bo sektor sam odločal o ciljih. Morda bodo potencialno gledano, če bodo to zmožni, uh, Eh, bodo dosegli dogovor leta 2016. Ampak že vemo, da v globalnem dogovoru obstajajo številne izjeme. Torej, to bo nek švicarski cir, sir, poln luken, pa sploh še nismo v letu 2016. Če bomo potem kot Evropa rekli, oj, keo pa eh, dosega rezultate, potem mu lahko spet eh, prepustimo ukrepanje. Ampak to je eno najšipkejših besedil, kar sem jih kdajkoli videl. Krisa in Martina skrbi tudi neizvajanje. Mene pa skrbi, da ni dovolj politične volje in manj kot je te politične volje, eh, več bo tudi neizvajanja. Eh, Kris, kima, ti si politik in postavlja vsi vprašanja ali obstaja politična volja. Ti si politik, ki lahko odgovori na to, ali imaš ti, ali imamo vsi skupaj politično voljo. To je vprašanje. To ni kar neko eh, vprašanje, ki se pojavi kot strela z jasnega. Politična volja mora biti pri nas. In eh, ves svet se obrača na nas, ker smo izgubili verodostojnost. Pravimo mi bomo nekaj naredili, če ne bo globalnega dogovora. Tega dogovora ni. Potem pa mi rečemo, bomo pa uvedli stop the clock. Še vedno ni globalnega dogovora in zdaj razmišljamo, da bi morda lahko prosili, če se naš zračni prostor lahko uredi, morda bi lahko celo eh, še naprej izvajali stop the clock. To, Eh, svetu kaže, da nismo resni in da nimamo verodostojnosti, da nimamo politične volje. Odprto vprašanje eh, je ta politična volja in to kažejo politiki tukaj. Te politične volje ni dovolj. Če prisluhnem liberalcem in konzervativcem, vidim, da ni politične volje. Zakaj bi potem jaz moral nekaj storiti? To, tako uh, razmišljajo ljudje izven Evrope ali imamo mi politično voljo, to je veliko vprašanje. Če jo bomo mi imeli, bodo drugi tudi morda uh, ukrepali. Zaenkrat pa se zgovarjajo, saj tudi tu ni dovolj politične volje. Eh, vdali smo se že številnim pritiskom in po mojem mnenju je povsem jasno, globalnega dogovora ni, nekaj se premika, ampak če bomo mi spet odstopili in eh, predlog Petra Lizeja spet to predlaga, prav tako predlog komisije, potem bomo naredili še manj in letalski prevozniki bodo eh, imeli še več manjvrskega prostora. Ne vem, zakaj bi morali nadaljevati s principom stop the clock. Ta razprava bo vse bolj smešna, eh, zgubili bomo veliko vredostojnosti Evropske unije kot celote in to je odgovornost eh, nas, politikov, ne samo drugih. Mi imamo to odgovornost in naša politična volja mora biti prisotna. Hvala. Gospod Gebrandi je naslednji. As far as I'm concerned, this Dobro, hvala, kar se mene tiče. Eh, ta zadeva prevoznikov in emisij CO2 presega same prevoznike. Tukaj gre za politično zmožnost in voljo, da naredimo nekaj v boju proti podnebnim spremembam. Ni niti enega samega argumenta, zakaj ne bi morali vsaj nekaj storiti glede emisij CO2 iz uh, letalskega prevoza. Glede tega se strinjamo. Stroški niso tako pomembni, ponavadi so zelo pomembni, tukaj pa to ni vprašanje. Uh, stroški so manjši kot za uh, skodelico kave, ki jo popijete pred odhodom na letalo. Peter Lize je dal vse številke uh, glede stroškov, pa tudi glede uh, predvidenih ukrepov za prehodnost za prihodnost. Ni argumentov, da ne storimo nič. Enake možnosti, še nekaj o tem. Po definiciji moramo imeti enake možnosti. Če neko letalo gre iz enega kraja v drugega, eh, leti to, letijo letala na isti ravni. In tudi ukrepi morajo biti na isti ravni. Tudi zato ni argumenta, zakaj se ne doseže dogovor na globalni ravni. In o tem se nismo odločali čez noč. V Evropski uniji smo o tem govorili že leta 2008, namreč da letala tudi uh, vključimo v sistem ETS. Sam sem podprl uh, schemo Stop the Clock lansko leto, samo zato, ker sem menil, da je vredno poskusiti in pritisniti na IKO, da bomo morda prek tega prišli do globalnega dogovora. IKO je vedel, kaj je v igri poznali so eh, posledice. Vedeli so, kakšne bodo, če se ne bodo dogovorili na mednarodni ravni in do tega eh, res ni prišlo nobenega globalnega dogovora. Nimamo. Mislim, da je Bas Aikau tukaj eh, dobro povedal. Trenutni predlog Evropske komisije je po mojem mnenju pameten, da se osredotočimo na svoj zračni prostor. Je, ta predlog je veliko bolj omejen kot eh, izvorni predlog, ampak na ta način bodo stvari se začele premikati naprej. Če ne gre za stroške in druge argumente, gre potem samo za politiko. In če gre samo za politiko, potem pokažimo, da je Evropska unija močna politična sila in da jo mora preostali svet spoštovati. Mi smo samo politična sila ne samo na uh, podnebnem področju. Politična sila smo samo takrat, ko smo enotni. Zato me skrbi ta današnja razprava, kaj ti odločnosti in enotnosti danes tukaj ne vidim. Eh, niti, niti v Evropskem eh, odboru za okolje te enotnosti ni, kako jo bomo dosegli širše in glede podnebnih sprememb bi se resnično morali dogovoriti. Eh, zahvaljujem se Petru Lizeju za poročilo. Upam, da eh, ga bomo lahko k malu potrdili. Hvala. Richard Zeber. Hvala lepa, Richard Zeber. Ja, drage kolegice in kolegi, sam bi predlog Petra Lizeja izredno podprl. Mislim, da je razprava pokazala, da so ti ukrepi upravičeni in da so tudi mogoči. Moramo pa se vprašati, ali, se, ali sami sebe kot skupnost jemljemo resno. Ali smo gospodar v lastni hiši ali si pustimo predpisovati od drugih, kaj moramo početi. Kot skupnost moramo ukrepati kot skupnost EU. Naši drugi veliki partneri, kot so ZDA in Kitajska, preprosto igrajo po starem strateškem načelu. Torej, eh, glavni problem ni višina pristojbin, ne drugi ukrepi, temveč samo dejstvo, da moramo kot skupnost eh, nastopiti skupaj in urejati določene stvari. In kot skupnost imamo veliko večjo težo, tako v gospodarstvu kot v politiki, kot posamezne države članice. Gre za to osrednje vprašanje, ali eh, želimo sodelovati in ravnati skupaj, to je smiselno, imamo ustrezne pristojnosti za to, ali pa tega ne želimo. Samo za to gre. Vse druge argumente eh, lahko uh, postavimo pod to. Če želimo mi kot EU da nas jemljajo resno tudi v prihodnosti, potem eh, ne smemo eh, se delati norca iz samih sebe in pustiti drugim, da posegajo v naše ukrepe. Eh, načelo zunanje politike je to neumešavanje. In če se nekdo umešava v notranje zadeve, ampak tako, že v zgodovini je bilo naprimer tako, eh, Eh, že v zgodovini je bilo včasih tako, tudi v zgodovini naše države, naprimer, in zdaj je uh, Eh, spet isto. Zdaj imamo določene ukrepe na ravni EU, določene pristojbine, ampak nastale so velike težave. In te težave so nastale zato, ker kot skupnost nismo dovolj močni, da bi to izvali. In če bo tako, da ne bomo dovolj močni, za izvajanje teh ukrepov nas nihče ne boje malo resno. Zato moram res povedati, da države članice ne smejo poklekniti pred drugimi svetovnimi partnerji in eh, ne morejo eh, kar popuščati vsem tem argumentom samo zaradi nekaj majhnih pristojbin in eh, pričakovati kar nekaj, trgovinskih, kar nekaj trgovinske vojne zaradi tega. Upam, da bomo ta ukrep zdaj ustrezno izpeljali in upam, da bomo izpeljali tudi ustrezno eh, ciljno naravnano sredstvo. Tudi pri proračunu EU eh, si ne smemo pustiti narekovati. Kot skupnost moramo nastopiti eh, skupaj in zdaj je pač vprašanje, ali se jemljamo resno kot skupnost ali ne. Tako da prosim vse, da razmislijo, ali je dolgoročno, eh, kaj je dolgoročno smiselno in kako ravnati na dolgi rok, bomo uspešni le kot skupnost. Če pa ne bomo dosegli ničesar, potem bo pač to samo žalost za našo skupnost. Hvala, Richard Zeber. No, eh, t- ta razprava je res zelo zanimiva. Gospa Mazej Kukovič je naslednja. Thank you, President. Uh, each morning I'm... Hvala, predsedujoči. Vsako jutro grem peš v parlament in če ni megle in oblakov, kar se zgodi redko tu, potem lahko zjutraj, zgodaj zjutraj ob 7.30 vidimo nebo, ki je zaznamovano z sledmi letal in emisij. In to lahko vidimo vsako jutro. Mislim, da je tu vprašanje, vprašanje ozaveščenosti, eh, kajti letalski promet, ki se zelo hitro razvija In mi vsi, kot politiki, moramo razmisliti o tem, kaj se dogaja, moramo razmisliti o našem zdravju in okolju in tudi o našem, naši prihodnosti in prihodnosti naših otrok. Torej ne gre zgolj za denar, gre za ozaveščenost, kako bomo živeli po desetih ali dvajsetih letih, če ne bo nobenih sprememb. Potrebujemo rešitve. Ne morem reči, da so vse rešitve pravilne, ampak moram pa reči naslednje. Potrebujemo spremembe. Potrebujemo večjo ozaveščenost o tem, kaj se dogaja in kaj se dogaja tako rekoč nad našimi glavami. Morda ljudje, ki živijo v velikih mestih, več ne reagirajo dovolj na to. Sama prihajam iz države, ki ni tako onesnažena, zato sem morda bolj občutljiva na to. In ne morem se strinjati s temi kritikami, ki jih slišimo, ampak lahko pa rečem, da moramo najti najboljšo rešitev in vsak od nas ima možnost, da temu doda lastne ideje in izboljša ta predlog, ki ga imamo pred sabo. Ne moremo pa reči, da ne bomo storili ničesar. Istočasno pa moramo razmisliti tudi o tehnologiji, o tehnoloških verjih, o novih tehnologijah, ki so potrebne, ki so zelo potrebne. Ne moremo živeti na isti način 30-40 let, kot živimo sedaj. Hvala. Najlepša hvala, gospa kolegica, posem prav imate, če si pogledamo sliko evropskega zračnega prostora, pravkar poteka 2000 poletov nad, v evropskem zračnem prostoru. Gospod Korhula, še enkrat. Hvala. Želela sem samo uh, pojasniti uh, vaše, uh, vašo napoved mojih gostov. Torej predstavljajo uh, delavce na področju jeklarstva. In žalostno sem, ko vidim, da nekatere kolege to zabava. jeklarska industrija na finskem kaže na najboljšo kakovost z vidika emisij, z vidika izpolnjevanja pogojev in kriterijev in z vidika naše podnebne politike je to ključnega pomena. Mi izvažamo um, oneznaženost in uvažamo delovno silo. Ne vem, ali sem vas prav razumel. Jeklarska industrija je to pozdravila. Tudi v moji regiji eh, imam dobre stike z predstavniki jeklarske industrije. Prihajam iz regije, kjer je veliko te industrije in mi smo v stalnem stiku. Eh, in vsi poznamo vaš pristop na tem področju. Dobro. Zdaj pa bi dal besedo predstavnikom komisije morda da odgovorijo na kakšno vprašanje ali podajo razlago. Tako da se zdaj vračamo na normalni način, običajni način delovanja. Hvala predsedujoči in hvala vsem poslancem za eh, zelo bogato razpravo. To nam bo gotovo dalo veliko eh, stvari v razmislek. Torej smo v zelo kompleksni politični situaciji eh, in vsi moramo biti odgovorni. Eh, ključno bo, da se bomo odzvali hitro. Potrebujemo do konca aprila novo zakonodajno osnovo in to pomeni konstruktivni angažma vseh eh, udeleženih v postopek soodločanja. Evropska komisija eh, je vedno dala prednost globalni mm, akciji in to je tudi ključen del naše dejavnosti in v tem smislu smo tudi eh, predlagali eh, ta, eh, to schemo pred nekaj letih in tu smo tudi vključili vse predloge tretjih partnerjev in poskušali iskati rešitve. Partnerji iz tretjih držav eh, so si želeli eh, pristop eh, zračnega prostora in to smo tudi predlagali v sklopu predlogov, ki so bili tudi sprejeti. In to je za nas zelo pomembno smo sto odstotno tudi angažirali za to, da se vse te globalne ukrepe lahko tudi izvede. Se pa strinjam tudi s tistimi poslanci, ki eh, so rekli, da ni dobro, če eh, črtamo vse te eh, zgodne dejavnosti v Intreju. Um, Torej, pred eh, letom 2020, eh, eh, ko teh ukrepov, ki bi to omogočili, še ne bomo mogli izvajati. Torej, gre za to, da se ponudi možnost, da se nadaljuje z smiselnimi okoljskimi dejavnostmi na področju zračnega prometa. To je ključnega pomena za EU doslej. In na ta način smo tudi želeli odgovoriti na uh, vprašanje ekstrateritorijalnosti, uh, eh, ki so ga uh, sprožile naše partnerke iz tretjih držav. In to uh, vključuje tudi načelo nediskriminacije, potrjuje to načelo, uh, kajti vse uh, te poti, ki uh, Eh, jih pokrivamo, bodo pokrite na enak način. Menimo, da smo naredili vse, kar je v naši moči, da bi spoštovali eh, duh rezolucije IKEO in eh, to tudi odraža razprave, ki smo jih imeli v IKEO. Je pa res, da so nekateri deli te rezolucije te vrste, da bi za njihovo izvedbo potrebovali um, potrditev in odobritev eh, tistih eh, partnerjev, ki eh, so dejavni v Evropi. Če imate neko dejavnost v neki državi, potem je treba tudi spoštovati lokalno zakonodajo, v tem primeru evropsko zakonodajo ko sem si pogledala nekaj amandmajev, ki jih je predlagal eh, Peter Lise, moram reči, da jih nismo vključili v naš predlog in to se eh, nanaša na našo skrb, da to čim prej eh, izvedemo. To bi namreč lahko še zapletlo razprave v postopku sva odločanja in zato smo želeli minimizirati število sprememb s tem, da še vedno zagotovimo seveda vse okoljske vidike te politike. Eh, se popolnoma strinjam s tistimi eh, poslanci, eh, ki so govorili o verodostojnosti in o pogojih, da je ta verodostojnost še naprej um, lahko uh, obstaja. Uh, Za 98 odstotkov emisij uh, moram reči, da smo v letu 2012 um, uh, zagotovili dobre rezultate, da so, bili, uh, so bile dovoljene emisije spoštovane tako strani ameriških, ruskih partnerjev in drugih. In v tem smislu smo bili uspešni. Jasno pa je, da potrebujemo politično voljo za implementacijo. ETS-a v prihodnosti. To bo ključnega pomena. In eh, ne nazadnje bi se želela zahvaliti poročevalcu za eh, njegovo podporo predlogu komisije. Še vedno menimo, da je ta predlog zelo dober korak naprej, da je to mogoče zagovarjati, da je to z tehnološkega in spravnega vidika eh, zelo soliden predlog še naprej eh, smo zavezani vsem partnerjem in bomo eh, si prizadevali <coughs> za to, da bomo čim prej eh, končali z postopkom soodločanja, se pravi do 30. aprila, kot je to predvideno. Hvala. Najlepša hvala in za konec še beseda Petru Lizeju poročevalcu. Hvala, gospod predsednik. Najprej bi se zahvalil vsem tistim, ki ste moj pristop oziroma moje poročilo načeloma podprli. Hkrati naj povem, da se mi zdi škoda, da ga nekateri drugi ne podpirajo, ampak eh, slišali smo, da obstaja kritika. Nekateri pravijo, da sem preveč angažiran, drugi, da sem premalo. Po razpravi pa mi je jasno, da bi se morda lahko zadinili glede uh, predloga, ki bi bil nekje vmes. Ampak zato sem ta predlog pravzaprav uh, predstavil. In to sem že povedal, da je ta predlog vmes med dvema ekstremoma. Uh, Satu Hasi, uh, zeleni in še nekateri drugi ste dejali, da moramo nadaljevati in še razširiti pristop Evropskega zračnega prostora ali pa zakonodajo enostavno pustiti takšno, kot je tega ne bi podprl, tudi na podlagi razprave, ki smo jo pravkar imeli. Pravno gledano to lahko podpremo in tudi z vidika okolja to lahko podpremo, ampak zdi se mi, da, da je IKO dosegel minimalen napredek in mi moramo prav tako pokazati dobro voljo. Zato sem mnenja, da moramo ostati pri predlogu komisije in se ne 100 odstotno spet vrniti na staro zakonodajo. Kdor si tega želi skupaj z mano, in to me tudi malce jezi, eh, sam sodelujem pri priporočilu glede diagnostike in vitro eh, in s tem želim iti na plenarno zasedanje. Ampak, eh, če bom šel na plenarno zasedanje, potem se bom moral držati določenega časovnega roka. Zato moramo zdaj dobro sodelovati tudi z drugimi odbori in po glasovanju 30. januarja zaprositi za mandat. Malce sem bil presenečen nad nekaterimi izjavami. Uh, gospa Korhola je dejala, s tem lahko živimo, torej z evropskim letalskim sektorjem. Imeli smo razprave s predstavniki sektorja in industrije in jasno je bilo povedano, če se bomo osredotočili le na notranji evropski letalski promet, bo to privedlo do izkrivljanja konkurence in to je zame problem. E, nekateri pravijo, obremenitve so nizke in te obremenitve za letalski promet veljajo do leta 2020. Torej, ali bo kakšno premitev ali ne bo nobene, sam sem prejemal določena uh, kritična pisma glede predloga Stop the Clock, kjer si so pritoževali, da vse skupaj ni povsem neutralno na področju konkurence in tako naprej. Uh, Sam sem se zauzel za to, da bo ta pristop stop the clock trajal samo eno leto in sam bi se rad tega držal. Evropska industrija je glede tega razdeljena. Nekateri eh, pravijo, da mednarodnih letov ne bi smeli vključiti, eh, se bo to privedlo do izkrivljanja konkurence, ker bi morali nekateri prispevati več kot drugi. In to zame predstavlja problem. če bomo vsem evropskim letalskim prevoznikom pisno poslali, da bomo stop the clock nadaljevali in ne bo prišlo do izkljuvanja konkurence, mislim, da moramo o tem še premisliti. Nekateri predstavniki letalske industrije so mi uh, pisali, da podpirajo stop the clock, krati pa, da prihaja do izkljuvanja konkurence. Po mojem mnenju je to malce težavno. Zdaj pa še najpomembnejše vprašanje. Uh, Chris Davis Martin, in Martin Kellendon sta ga postavila, kaj storiti glede eh, skladnosti. Tudi pri pristopu Stop the Clock je skladnost problematična. Države, že danes nekatere države članice. Uh, ne pozivajo k prezemanju odgovornosti nekaterih tretjih držav, naprimer Indije, in jih ne pozivajo, naj izpolnijo svoje obveznosti. In če že imamo ta pristop stop the clock, potem moramo to tudi ustrezno izvajati in nekatere, evropske, nekatere države članice tega ne počnejo. Komisija pravi, da jih večina sodeluje in nekatere letalske družbe sodelujejo celo prostovoljno, tudi pri medcelinskih letih. Če si od tega kaj obetajo zaradi svojega ogleda ali česa podobnega, potem sodelujejo. In to je gotovo pozitivno. In tudi teh letalskih družb ne bi smeli zdaj kar tako zanemariti. Pri ZDA nimajo težav s pristopom na podlagi zračnega prostora, to so pri IKO podprli. Kdor ima opravka z letalskim prometom v ZDA, ve, da je njihov zračni prostor svet. In to priznavajo tudi EU. Američani samo pravijo, da moramo potem paziti le na to, da bodo sodelovali vsi. In to, tu gre za skupni izziv. E, tako da ga moramo res poskusiti upoštevati. Pri evropski zakonodaji se vedno postavlja vprašanje izvajanja. Naslednji teden se lahko vsi sestanemo, poskušam predstaviti primer, ki mi je blizu. E, v mislih imam, oziroma med mojimi voljivci so tudi predstavniki klarske industrije. In predstavljate si mojo situacijo. Imamo zelo moderno eklarno, na finskem so naprimer zelo moderne, tudi v Nemčiji jih je večina zelo modernih in zdaj imamo evropsko okoljsko zakonodajo, ki pravzaprav niti ni nujno ima opravka e, z zrakom in na finskem in v Nemčiji eh, izpolnjujejo se zahteve, drugi se počasi približujejo, potem pa kitajska vlada pravi naslednje. Kitajska je vse močnejša. In pravijo, zdaj mi upravljamo jeklarno v Italiji ali v Franciji in mi tega ne želimo. Če naše kitajske jeklarne in naše uh, slovenskega, kitajskega lastništva ne boste upoštevali, potem bomo izvajali sankcije. In kaj ne potem zdaj rečemo sodelavcem ali predstavnikom jeklarske industrije? Ne moremo reči, da nam Kitajska v Evropi preprečuje izvajanje naših zakonov. To, kar, je, kar komisija predlaga na kitajskem, ne velja. Velja le za tiste lete, ki vzletijo vzle, vzle, in pristanejo v Evropi. Ali bomo dovolili Kitajcem, da nam to prepovajo? Zar, iz tega bi izhajalo ogromno posledic in lahko se vsi sestanemo uh, jutri s Kitajci. Eh, in če bi se dogovorili, um, kaj takega, na kar bi vplival Kitajska, bi to škodilo vsem. Zato moramo to povedati tudi svetu in komisiji. Svet in ne mi. Svet ministrov eh, se je leta 2008 na pogajanju nekaj dogovoril in to je prišlo od sveta, ne od parlamenta in ne od komisije. Če bodo letalske družbe še vedno zelo nevoljno sodelovale v sistemu ETS, eh, potem bo zelo slabo. Ampak to je želel svet in to moramo mi izvajati. prejemamo veliko grožen in paziti moramo, da ne bomo zaradi tega pokleknili. Upam, da se to ne bo zgodilo in mislim, da moramo konkretno državam članicam povedati, da nosijo določeno odgovornost. Šipka točka so prihodki, tu nimamo jasnih obveznosti, da se prihodki namenijo določenim ciljem, za katere so mišljeni, torej varstvo uh, Eh, podnebja, varstvo podnebja v tretjih državah, skupni ukrepi, to bi lahko počeli. Ampak, če je težava res tako velika, kot je predstavljena, potem bi morale države članice 10 odstotkov prihodkov od svoj, vzeti od svojih nacionalnih davkov. In mislim, da eh, potem o vsem skupaj ne bo več govora. Če imajo države članice kakšen bistven problem s temi eh, namenskimi usmeritvami sredstev, potem je to bistvena težava in to moramo odpraviti. Zdaj moramo o tem vprašanju Eh, temeljito razpravljati. Ne moremo kar pospraviti te točke z mize ali kogarkoli prisiliti v kakršenkoli kompromis, za katerega potem ne bomo mogli biti odgovorni. Hvala lepa, hvala Peter Lize. devetnajsti december je eh, datum, končni datum za pošiljanje predlogov spremem do dvanajstih. 23. januarja bomo o teh predlogih spremem glasovali v našem odboru. In potem bomo na plenarnem zasedanju o tem glasovali 30. aprila. S tem je ta točka končana. Gremo naprej. Točka 23. Izmenjava mnen s predstavniki EFSE v zvezi z varnostjo hrane. Eh, glede varnosti uporabe umetnega sladila Aspartam. Efsa bo prva dobila besedo. Potem pa še kolegi. Gut, diejenigen, ciao. Diejenigen, die daran teilnehmen wollen, sind herzlich. Tisti, ki želite sodelovati, ste prisrčno vabljeni k razpravi. Uh, bomo pa malce počakali, da se vsi posedete. So, oh, ich glaube, jetzt können Sie starten. Mislim, da lahko začnete. Uh, thank you, Chair. Uh, my name... Uh, hvala lepa. Ime mi je Hubertan Leiker in uh, uh, tu me spremlja nekaj kolegov, ki imajo tehnično strokovno znanje v zvezi s to temo. Kar bi predlagal, če se strinjate, je, da uh, vzamemo, si vzamemo 3 do 5 minut za uvod v to temo, če se strinjate s tem. In v tem primeru bom uh, najprej povedal naslednje. To je prvi, eh, prvo umetno sledilo, ki bo um, ponovno ocenjeno uh, znotraj uh, tega programa. Uh, in načelo te, reval, te evaluacije je, da je EFSA zbrala uh, celo vrsto podatkov na te, to temo in uh, tudi študij. Mehanizmi uh, ki so bili uporabljeni eh, za eh, zbiranje teh eh, informacij, seveda, so seveda naše raziskave, pa tudi javni poziv za informacije. Prav tako smo tudi vzpostavili delovno skupino. In informacija, ki smo, jo, ki smo jih prejeli, je zadostovala za popolno toksikološko analizo. In, uh Preden predam besedo kolegu dr. Kasu, naj povem še to, da smo imeli tudi javno posvetovanje in eh, tudi eh, na ta način eh, smo prejeli zelo veliko informacij in želel bi izkoristiti to priliko, da se tudi zahvalim za vse pripombe tudi na naše naš osnutek mnenja. Sedaj, eh, predsedojoči, če se strinjate, bi predal besedo kolegu dr. Kasu, da vam bo predstavil v nekaj minutah eh, glavne no, znanstvene dognanja. Prvo, kar bi želel povedati eh, glede kemične strukture aspartama je naslednje. Aspartam je preprosta molekula in sicer je sestavljena iz dveh proteinov, dveh beljakovin in sicer ar, eh, finalanin in uh, aspartikis. Uh, to je uh, kemično uh, spremenjeno tako, da uh, to postane sledilo. Uh, in uh, ta molekula um, sprošča filanin in uh, druge kemične sestavine uh, v krvnem obtoku in torej samo ti dve glavni sestavini uh, prideta do kakršnih koli organov, prav tako kot eh, vse, kar pojemo zjutraj pri zajtrku. Kaj pa metanol? Torej, eh, metanol se prav tako razgrajuje na isti način kot naprimer sledila v oziroma sladkori v um, sadju in zelenjavi in metanol eh, je tudi na naraven način v naših eh, telesih eh, že razgrajen. Torej, ne bom šel v podrobnosti, spregovoril bom samo o rezultatih teh um, teh um, raziskav in osredotočal se bom zlasti eh, na vprašanje toksičnosti in pa na uh, vprašanje, ali asparta povzroča raka. Imamo osem uh, študij, uh, ki so jih pripravile tako, uh, torej, tako industrija kot uh, tudi uh, toksikološka agencija v Združenih državah. In vse te študije okažejo na to, da um, aspartam ne povzroča raka. Prav tako uh, imamo pa eh, torej neke podatke, ki kažejo na eh, to, da naj bi eh, aspartam povzročal raka, vendar potem, ko smo naredili ponovno oceno na osnovi številnih študij v zvezi z rakom eh, in študiji, ki so jih eh, pripravile um, ameriške agencije, kažejo na to, eh, da so bili podatki napačno interpretirali. Tumori, ki so opisani v, v tej študiji, so bili analizirani že v prejšnjih študijah eh, leta 2006 in 2007 in eh, ti ne, ne predstavljajo eh, dokazov, da gre za kakršne koli pojave, ki so povezani z Spartanom. Kar pa se tiče razvojnih študij, Torej, aspartam naj bi imel eh, učinek na zarodke, na malformacije in na težo. Ampak eh, istočasno je šlo tudi tu v teh primerih eh, za precejšno, za precejšno neučinke, toksične učinke na matere in včasih je prišlo do splavov in tako dalje. V številnih eh, študijah je bil aspartam um, analiziran istočasno z fenilaninom in pa asparginsko kislino. In eh, v tem primeru eh, smo vzpostavili hipotezo, da je morda aminoacid fenilanin tisti, ki je uh, odgovoren za to, kajti to je toksičen, eh, toksična aminokislina. In eh, fenalketonurija je dedna bolezen. V tem primeru eh, ni encima, ki bi razgradil eh, fenilanin eh, in v takšnih primerih eh, ima ta snov eh, toksične učinke na zarodek. Eh, ta strokovni panel je uporabil uh, strokovno znanje, ki uh, ga imajo, se pravi v zvezi z vsemi kemičnimi sestavinami in pa tudi kliničnimi preizkusi, ki obstajajo. In na osnovi vsega tega je uh, ta organ določil, kakšne so ravni uh, fenilananina ki, v krvi, ki so še uh, sprejemljivi. In iz teh uh, izračunov uh, Eh, izhaja, da je popolnoma jasno, da eh, tudi če bi uživali vseh 40 mg aspartama vsak dan, to še ne bi vodilo v eh, zaskrbljujoče ravni fenilananina v krvi. Tudi če bi 80 mg vsako uro užili aspartama, ne bi prišli do teh, teh ravni v krvi. Torej, aspartam ne povzroča raka in tudi ne povzroča nobenih nevarnosti za zarodke, ni nobenih dokazov eh, za eh, toksičnost in na podlagi vsega tega je panel strokovnjakov ugotovil, da aspartam eh, ni nevaren in da tudi ni razloga, da se zmanjša dozo, tako kot je to predlagal strokovni odbor. Torej, sedaj, če se vprašamo, eh, ali nas naj to preseneča, da ni eh, nobenih eh, vprašanj povezanih z varnostjo prehrane, je odgovor jasen. Ne, zato ker aspartam je razgrajen v torej, fenilananin in aspargensko kislino in analize kažejo, da fenilenanin in metanol iz aspartama tudi eh, v eh, najvišjih dozah predstavljajo samo 10 eh, odstotkov normalnih ravni teh metabolitov. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala. Zdaj pa lahko začnemo z razpravo. Bom šel po seznamu, ker veliko kolegov ni več tu. Peter Lize, Linda McEwan. Frau Lepage, gut. Potem še gospa Lepaš. Torej Peter Lize. Ne? Linda McEwan potem. Linda? Hvala, predsedajoči. Samo eno vprašanje imam eh, gospe Rodberen, ki ga je želela postaviti, pa je morala oditi in sicer. Eh, zanimajo, če je prišlo do kakšnih konfliktov interesov med vsemi, ki so bili upleteni v to študijo v zadnjih eh, petih letih. Je kdo od teh, ki so pripravili študije, delal za industrijo umetnih sledil? Merci, merci, Hvala lepa, predsedojoči. Torej, to vprašanje EFSE eh, in Aspartam, eh, to je dosje, ki se vrača k nam po precejšnjih zapletih. Naj spomnim na to, da naj bi Aspartam um, ocenili šele leta 2020, ampak na pobudo parlamentarcev uh, smo ugotovili, da študije uh, ki so omogočile sproščanje na trg, so bile študije, za, kator, za katere komisija pravi, da eh, za nje ni vedela in zato smo eh, prenesli torej to ponovno evalvacijo iz eh, leta 2020 na 2012. Torej prva študija je bila pripravljena meseca januarja. In sicer je tu šlo za italijanske in danske uh, znanstvenike, uh, ki so v teh študijah eh, proučevali učinek aspartama na noseče ženske in na zarodke. V tem dokumentu je bilo izkazano, da je nekaj delov eh, tega poročila enostavno prepisano iz eh, poročila, ki ga je pripravila industrija umetnih sledil, se pravi praktično 80 odstotkov vsega besedila je bilo prepisanega. Torej, eh, zahvaljujem se za pripombe v času posvetovanja, če tudi so nekateri odgovori malce, malce preveč eh, preprosti. Eh, torej, pridružujem se vprašanju gospe Lakavan in sicer imamo težavo in ta težava ni tako majhna. Kaj ti EFSA uporablja sistem dvojnih meril. Imamo 66 študij, ki kažejo na to, da je aspartam varen. Za EFSO jih je 53 um, uh, vrednih zaupanja in uh, ostale ne. Ampak. Uh, za nekatere pa e, nobena od teh e, študij ni zanesljiva. In ne razumem, kako lahko vse študije, ki gredo v e, smeri, da je proizvod varen, se upoštevajo, vse tiste študije, ki pa kažejo na nasprotno, pa enostavno niso upoštevane. To, to je pristop, ki ga ne moremo sprejeti, zlasti zato, ker je osnova eh, torej dnevne doze, o kateri govori eh, EFSA, eh, temelji na, na študijah industrije iz leta 1973 in 1974. Ta poročila nikoli niso bila objavljena v znanstvenih publikacijah, se pravi, nikoli ni bilo tako imenovanega peer reviewja, kar je pomembno za vsa takšna znanstvena dognanja in tega enostavno za Spartam nimamo in zopet eh, v poročilu, ki je danes predstavljeno, Eh, imamo zopet eh, podatke, ki temelijo na študijah, ki niso nikjer objavljene. To pomeni, da znanstvena skupnost ne more imeti dostopa do teh študij. In posledično vprašanje, ki ga postavljam, je, kakšni so bili eh, kriteriji za opredelitev študij kot znanstveno verodostojnih, kajti mislim, da vseh teh študij ne moremo obravnavati kot verodostojnih. Eh, prav tako tudi eh, eh, ne moremo sprejeti, da so vse študije financirane strani industrije, kajti za to gre. In na koncu me zanima še, kateri laboratoriji so naredili te študije ali morda velja za tiste laboratorije, bili osnov, katerih delo je bilo že osnova za študije iz leta 1973 in ki so bili že takrat sporni. Torej, To sem želela povedati, gospod predsedojoči. Naj vam povem, da uh, imam zelo malo zaupanja v to novo evalvacijo EFSA in postavljam si številno vprašanje. Hvala. Najlepša hvala, Korin Lepaš. Eh, hvala lepa, strinjam se s tem, kar je povedala kolegica in kolega, kar se tiče te eh, ponovne evalvacije. Naj povem naslednje. Leta 2012 je nek znanstvenik FC povedal, da ni absolutno nobenega problema, no nikakršnega dvoma, uh, in tako smo objavili rezultat po tem, ko eh, smo ocenili študije Aspartama ki, eh, in ta eh, ocena je trajala eno leto. Se pravi, tu ne gre za nove študije, tu gre za ponovno evalvacijo že obstoječe študije, torej, ki trdi, da aspartam ni nevaren, torej to trdi industrija, ampak nekateri neodvisni raziskovalci pa ne delijo tega mnenja. In eh, zanima me, kako lahko eh, pojasnite, eh, da imamo 55 kritičnih študij in da se prav nobena od teh študij ne upošteva, čež da nobena ni zanesljiva. To pomeni, da v teh 55 študijah ne bi bilo čisto nič, kar bi se dalo upoštevati. To se mi zdi neverjetno in še nekaj se mi zdi neverjetno. Uh, imamo uh, Eh, organe, ki so odgovorni za varnost prehrane v državah članicah in eh, ti eh, nacionalni organi so mnenja, da so te študije verodostojne. Ali to pomeni, da EFSA tudi nacionalnih organov za varnost prehrane ne upošteva? Mislim, da imamo tu tudi zelo veliko napak. Naprimer, EFSI smo dokazali, da so bile nekatere številke eh, napačne v nekaterih študijah in da so bile te na to osnova za oceno EFSE in EFSA je bila obveščena o teh napakah. Kako eh, je mogoče, da te študije še vedno obravnava kot zanesljive in kako to, da ni nobenih kritik teh študij? Mislim, da Eh, postopek, ki ga je uporabila EFSA, je eh, vodil v situacijo, kjer imamo sedaj dvojna merila. Ne moremo se strinjati s takšno situacijo, ne moremo eh, na ta način priti do zaključka, da aspartam ni nevaren. Naj povem naslednje. Prav nič nisem prepričana v to in mislim, da moji kolegi tudi ne in tudi potrošniki ne in to ni niti v interesu EFSA niti nas. Euh, Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, eh, to je resnično škandal, žal moramo eh, to tudi priznati. Torej, to je eh, EFSA, <laughs> Evropski organ za varnost prehrane. Žal moram reči to tudi predstavnikom komisije in EFSA, ki so tu prisotni. Po mojem mnenju, mnenje EFSA eh, predstavlja etične težave strokovne težave in potrebno je, da mi evropski parlamentarci povemo zelo jasno, da vam lahko zelo veliko očitamo. Niste upoštevali uh, nedavnih študij, popolnoma zaupate neobjavljenim študijam industrije, na to uh, eh, kopirate v svoje poročilo uh, cele odstavke iz. Uh, poročila nekega svetovalca eh, tej industriji, to je škandal. Ne bom ponovno pojasnjeval tega, kar so povedali že kolegi, naj si bo uh, gospa Lapaž ali uh, gospa Leotar. Imamo celo vrsto dejstev, ki kažejo na to, da to preprosto ni mogoče. Ni mogoče, da v današnjem svetu, se pravi v svetu, uh, kjer uh, evropejce skrbi zlasti s pričo vseh goljufij na področju prehrane, ki, jih, eh, ki so jim bili priča v zadnjih eh, letih, je nemogoče, da organi, ki so odgovorni za varnost hrane, ki so odgovorni za to, da zaščitijo evropejce in evropejke, da tega ne delajo imamo pravila, ki jih piše industrija. In tega je dovolj. Tega je res dovolj, gospod predsedujoči. Najlepša hvala. Gospa Ajuzo in potem, potem Julie Gerling. Minuta 30 imate na voljo. Eh, muchas gracias. Eh, Eh, yo también quiero agradecer. Hvala, tudi sama se želim zahvaliti vsi za to predstavitev. Eh, rada bi videla, da bi eh, govorili o posebni vrsti aspartama, ne aspartamu nasplošno. Veliko študij je bilo narejenih. Vsak toksikolog ve, da problem ni v aktivnem principu, ampak v doziranju zaradi doziranja lahko tudi kdo umre. Tukaj gre, interes, gre za konflikt interesov. Ampak pri Aspartamu smo bili že priča eh, takemu konfliktu interesov eh, zaradi proizvajalca nekega drugega sladila, ki je bilo dražje od Aspartama. Sama zaupam EFSI, zaupam eh, temu, da so znanstveniki pošteni. Če ne bomo EFSI. FC uh, zaupali, zakaj bi potem zapravljali denar za njo, potem je bolje, da jo ukinemo. Uh, izvedeni so bili določeni poskusi, nekateri so na podlagi tega zdaj proti ali pa za aspartam. Če so študije, ki so bile izvedene s 40 mg na težo, um, torej če so bile te študije narejene po pravem postopku, potem jim moramo zaupati. 1.30. Eh, um, Hvala lepa. Eh, to se mi zdi resnično primer dvojnih meril, kar ni nenavadno, ampak eh, če želite vedeti, kakšni so bili interesi članov panela, je treba to samo pogledati. Sama sem si to pogledala na njihovi spletni strani v času, ko sem čakala, da pridem do, besedo, do besede. Torej, eh, če vas zanimajo konflikti interesov, potem lahko to preverite, preden to enostavno takole vržete v razpravo. Naj povem, da to res ni eh, strokovno. Eh, če imate težave, potem morate povedati, kaj to je. Saj lahko to pogledate, saj lahko pogledate, eh, kdo dela kaj. Mislim, da to ni vredno dostojanstva tega odbora. Prav tako bi povedala še naslednje. Prej sem že govorila o podobni zadevi v tem odboru in takrat sem kritizirala EFSO, ker ni upoštevala vseh študij in ker ni upoštevala nekaterih študij in zato so me zelo kritizirali. Zdi se mi, da ljudje želijo samo biti pristranski in če je to vaš problem, potem je to vaša težava. Če ne marate aspartama, potem boste pač kritizirali EFSO. In to na osnovi samo nekih namigovanj, to res eh, ni smiselno. In če Temu rečete škandal, prosim odprite oči, e, to je pregled obstoječih dokazov, to se nam je danes predstavilo. Včeraj, predsedojoči, ste rekli, da e, vas preseneča, da podpiram EFSO e, v zvezi z drugim vprašanjem. Pogosto sem kritizirala EFSO, zato mislim, da se ne gre bati, da me katera koli industrija tu plačuje, ampak želim biti razumna in zmerna in žal te zmernosti in razumnosti eh, tu v tem odboru ne najdem. Moje vprašanje je naslednje. Eh, to je prv takvi tovrstni pregled eh, glede na to, kar smo slišali in zanima me, kdaj bomo eh, videli ostale eh, te preglede in koliko jih bo. Najlepša hvala za minuto 30. Je zdaj še gospa Zomar. Minuto 30 imate na voljo. Hvala. Zahvalila bi se prejšnjima eh, govornicama eh, Ajuzo in Grling in bi se ima pridružila. Zahvaljujem se EFSI za njihovo delo in vprašala bi kolege, ki govorijo že o nekakšnem škandalu, eh, da vse, česar si politično ne želijo, ni nujno napačno. Znanost je pokazala svoje in to vam ne ustreza in zdaj želite te znanstvene rezultate škandalizirati. Tako ne gre. Kolegica Gerling je dejala, da, to ni, eh, da je to počasti od tega odbora. Lahko um, sprašujemo, kakšne so bile znanstvene metode in to raziščemo, ampak če vam kaj politično ne ustreza, prej so bili to gensko spremenjeni organizmi, zdaj je to aspartam, naslednjič bo kaj drugega, ne morete kar takoj podcenjevati EFSE in eh, razmišljati, da svojih raziskav ni opravila dobro, da na nje vpliva industrija, da je industrija prispevala k rezultatom študije in tako naprej. To se mi zdi neverjetno. Imamo Eh, medskupine, ki jih eh, upravlja celo industrija in eh, če jim politično kaj ustreza, potem se, se za to zauzame in mislim, da je treba to preveriti. E, če industrija kaj sponzorira, potem je to marsikomu pogodu, ko pa tega ni, potem vsi govorite o napačnih rezultatih. Govorimo o učinku eh, aspartama v živilih. Kolegica Ajuzo ima povsem prav, ko govori o eh, miligramih, ampak v tej količini, v kateri se aspartam pojavlja v živilih, je to za človeka ustrezno in mislim, da se moramo na to osredotočiti. Hvala za minuto 30 in za konec še Karl Šliter. Sir, but, uh... ja, omenili ste raka, ampak prav tako ste omenili tudi študije v zvezi z rodki, ampak zanima me nasplošno, kaj menite o vseh drugih učinkih eh, hormonskih eh, in tako dalje. Kako bo to vplivalo na raven terozinov v telesu? Kaj lahko o tem poveste? In prav tako me zanima, zakaj in kako ste prišli do zaključka, da je aspartam popolnoma varen. Dobro, do teh zaključkov ste prišli, ampak ali je bolj ali manj varen kot drugi, druga alternativna umetna sladila? Na to pa bom. Uh, sledil še vsem tistim, ki so govorili o konfliktu interesov. Spomnim se, kako je bilo to odobreno v Združenih državah in tako dalje. Hvala lepa in da za konec še EFSA, če bo šlo, da bomo imeli vsaj 10 minut za zadnjo točko na dnevnem redu. Tako prosim, da potem 20 eh, čas lahko začnemo z naslednjo točko. Izvolite. Uh, thank you, chair. Um, I'll uh, give very general. Hvala. Zelo splošne komentarje bom podal. Mogoče mi bodo kolegi pomagali potem z bolj podrobnimi odgovori. Najprej konflikt interesov. Tukaj želim povedati, da je računsko sodišče potrdilo eh, pravila iz leta 2007 in ugotovilo, da je EFSA med najbolj naprednimi organizacijami, ko gre za boj proti konfliktu interesov računsko sodišče podalo določena priporočila, ki smo jih eh, potem tudi izvedli leta 2012 pri svojih pravilih. In sicer glede panelov in delovnih skupin. Ja, želim povedati tudi, da je Evropski ombudsman pred kratkim objavil poročilo o enem konkretnem primeru in potrdil je, da EFSA eh, dobro upošteva svoje postopke. Eh, pri nas velja ustrezen sistem, Eh, ki je dovolj strog, ampak ga bomo še zaostrovali. Eh, gospod predsednik, bili ste pred kratkim na konferenci EME e in priporočila, ki so bila tam podana, eh, smo vsa izvedli. EFSA bi morala gledati dlje kot pet let, seveda z veseljem to storimo. Ampak zakaj naj velja za eno organizacijo pet let, za drugo deset? Potrebujemo doslednost in sledili bomo novim smernicam komisije. Če boste določene smernice podali, bomo potem tudi ustrezno izvedli. Potem je bilo postavljeno mm, specifično vprašanje gospe McEwen, morda bi lahko na kratko kolegica Hübner to pokomentirala. Da, hvala. Imeli ste vprašanje o. Eh, interesih strokovnjakov glede na dejavnost industrije. Seveda vsi ti interesi so uh, podani v uh, deklaraciji oziroma izjavi vsako leto, uh, strokovnjaki to prijavijo in EFSA oceni interese, ne samo za člane panelov in uh, delovnih skupin po pravilih iz leta 2007, ampak tudi po pravilih iz leta 2012. Posledično so se strokovnjaki bodi si umaknili zaradi interesov, ki so vodili v konflikt, ali pa niso eh, sodelovali v sprejmanju odločitev. Torej, bolj specifično uh, vprašali ste tudi, ali obstaja povezave z industrijo sladil. Uh, tukaj lahko povem, da je eden od članov uh, bil v. Uh, komisij za nagrade eh, za eh, eh, industrijo umetnih sladil, ampak to je bilo še pred začetkom dela z aspartamom. Ta strokovnjak je sodeloval na konferenci, ki jo je sponzorirala Coca-Cola. Tam je leta 2009 podal predavanje o umetnih sladilih, torej to je bilo dolgo prej, preden se je začelo delo na umetnem sladilu aspartam če imamo še eno minuto za podatke in industrijo, če lahko še nekaj o tem povem, eh, potem bi rekel, da eh, ponavadi industrija pripravlja dosjeje eh, na tem področju in tudi tukaj industrija prispevala. Mi smo pripravili dosje in, in industrija prispevala eno pomembno informacijo, če želimo drugačen sistem, je to. Uh, se s tem strinjamo, ampak eh, zaenkrat velja tak sistem. Eh, eh, vendar pa ne dajmo prednosti enemu tipu industrije pred drugim. To je jasno zapisano v kriterijih. Pomembno pa je, ali industrija upošteva standarde kakovosti, ki smo jih zapisali v teh študijah. Mm, naj se odzovem še na komentarje gospoda Šliterja. Kot sem v začetku omenil, eh, smo dobili veliko študij. Eh, te vsebojo tudi določene elemente, ki eh, jih nisem prej predstavil, ampak z njimi se ukvarjamo in bodo tudi ustrezno zapisani v poročilu. Če želite eh, še kakšno tehnično pojasnilo več, lahko ta zagotovi tudi moj uh, kolega Kas. Ja, minute. Eno minuto imate še časa. Okay, thank you. Thank you very much, Mr. Chair. Hvala. Gospod predsednik, glede kriterijev za študije so, ti kriteriji so bili zelo transparentni, povsem jasno so zapisani v uh, publikaciji EFSE, uh, eh, ko gre za aspartam. Imamo prilogo v zvezi s tem in te kriterije spoštujemo. Uh, imamo kriterije za iskanje literature, imamo kriterije za uh, iskanje podatkov. Vse to je uh, zelo natančno opisano v mnenju. Uh, In ne glede na to, ali študija pride do pozitivnih rezultatov ali negativnih glede aspartama, eh, so vsi ti kriteriji jasno zapisani in uporabljamo tudi zelo eh, jasne mednarodne standarde. Moram povedati še naslednje, kriteriji, ki jih uporabljamo, so povsem isti, ne glede na to, ali eh, pride pri študiji, ali študija pokaže nek učinek na zdravje v primeru aspartama ali ne. Nobene diskriminacije ni bilo. Da, ogledali smo si eh, vse učinke, endokrine učinke, eh, potem eh, metabolite pri fenilalaminu. Ampak rezultati niso prav nič drugačni kot pri drugih aminokislinah. Hvala. Najlepša hvala. Žal nismo prijeli odgovora na prav vsa vprašanja, ampak s tem moramo pač živeti, ker imamo še eno točko na dnevnem redu in sicer točko 24. Bomo kar takoj začeli. Kar šliter? Ne, najprej komisija. Thank time. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, Hvala, gospod predsednik. Želim se vam zahvaliti za priložnost, da razložim okoliščine v zvezi s sprejemanjem eh, te uh, uredbe. Komisarju Čolosu smo poslali pismo, prav tako komisarju Borđu. Izrazili smo uh, zaskrbljenost zaradi uh, časovnega roka za izvajanje nadzora in pregleda. Ta osnutek eh, zakona je bil pripravljen 26. Eh, novembra. 5. Eh, decembra smo glasovali, to je bilo zelo omejeno časovno obdobje, delno zaradi administrativnih postopkov, delno pa zaradi časovnice, kajti komisija je morala Eh, to sprejeti do 13. decembra 2013. Če spregovorim še o vsebini, priprava eh, te izvedbene uredbe eh, je predtem je sledila iz neke študije. Službe komisije so pripravile tudi oceno učinka, raziskali so različne možnosti, kot so bile predstavljene v osnovnem aktu. prva opcija je bila, da država članica ostane neka geografska raven in da imamo dva sistema za definiranje eh, izvora. To se je zgodilo v primeru goveda. Imeli smo tehnične razprave strokovnjaki, ki Eh, držav članic. Te eh, razprave so bile zelo dolgotrajne, poglobljene in eh, kjerkoli je bilo mogoče, smo skušali vključiti prispevke, da bi na ta način izboljšali osnutek. Glavni elementi nove uredbe so naslednji. Mislimo, da ta zagotavlja neka homogena pravila, ki so jasna in ki se bodo izvajala posod po Evropski uniji. Vključene so tudi določbe o sledljivosti, Eh, sledljivosti izvora oziroma eh, izvornega kraja. Indikacije eh, kraja vzredbe in zakola so tudi navedene. Poleg tega je zahtevano minimalno obdobje za vsako vrsto. Glede na njihov proizvodni cikl in to na tak način, da eh, žival večji del svojega življenja preživi v zadevni državi članici, tako da je potem vsa stvar verodostojna za potrošnika. Eh, lahko se nadomestijo te indikacije eh, tudi z indikacijo izvora, če je bila žival. Uh, vzrejena in zaklana v isti državi članici in če je to lahko dokazano na zadovoljivi ravni, da je zadovoljen nacionalni organ. Uh, operateri lahko uh, poleg teh obveznih indikacij dodajo tudi druge indikacije, če je to v skladu s pravili. Na koncu tega postopka in razprave z državami članicami smo uh, imeli glasovanje 5. novembra in večina je bila za ta predlog. Potrošniki in uh, industrijske organizacije so uh, podprli ta nova pravila. Mm, izvedbena uh, pravila uh, smo dosegli po dolgotrajnem postopku, na koncu smo dosegli dober kompromis in uh, potrošniki bodo zdaj lahko eh, sprejemali odgovorne in informirane odločitve. Imamo uredbo FIG, ki je omogočila uh, samo enotedenski rok uh, za glasovanje. To obžalujemo. Rad bi uh, povedal, da si bomo v prihodnje prizadevali, da se takim situacijam izognemo. Hvala. Hvala, Renate Zomer in potem Karol Šliter. Ja, ich bin mit dieser Ja, tudi sama nisem na, na, nikako naklonjena temu, da se vse skupaj obravnava tako zelo hitro. Gre za pomembno temo, o kateri eh, imamo svoje stališče, o kateri je treba razpravljati. Ta tema je zelo sporna. Eh, In zdaj ste nas kar postavili pred dejstvo, to pa ni v redu. Rada bi vedela predvsem naslednje. Kakšni so pa sploh stroški pri vsem tem ali morda česa nisem dobro razumela? Mislim, da je to, kar je predlagala komisija, zelo komplicirano in tudi zelo um, obremenjujoče in ne vem, ali je to v praksi sploh izvedljivo. Rada bi slišala, kaj v zvezi s tem, ampak morda v zadnjih par mesecih, če se nisem zasledila, drugače si vsega skupaj ne morem predstavljati. Sem pa kar malce zgrožena na tem, kar predlaga komisija. Karl Šliter. Povsem jasno je, ko smo glasovali, da smo razmišljali o podobni strukturi kot pri trgu uh, goveda. Zdaj pa je bil ta predlog. Uh, drugačen eh, in sprejeli ste ga po zelo hitrem postopku. To ni v redu. Eh, verjamem, da ste bili pod časovnim pritiskom, ampak eh, če bi upoštevali vse, upoštevali vse tri kraje, potem bi bili mi s tem zadovoljni. Povejte mi, kateri potrošnik je zadovoljen samo z dvema in ne tremi indikacijami oziroma navedbami. Potem je prišlo tudi do povečanja cen, ki so povsem nerealistične. Večina držav članic je želela tri kraje in ne dva. Seveda lahko rečete, imeli smo kvalificirano večino. Da, zato ker smo vseeno želeli nekaj eh, namesto nič, ampak eh, niste predlagali niti treh krajev. Eh, in nismo imeli priložnosti, da se odzovemo na vašo odločitev. V vsem postopku je bilo jasno, da eh, se govori o treh krajih. Komisija pa je eh, tukaj povsem. Eh, tukaj je doživela velik neuspeh oziroma ni ustrezno delovala. E, isto je bilo pri prevozu e, živali. In če rečemo samo, kje se žival eh, skuti in kje je vzrejena, nič pa ne rečemo o prevozu, tu ni dobro. To bi morali ponovno proučiti. Linda McKevin. Thank you. I'm speaking on behalf of Glenys Wilmot, one of the co-authors. Govorim v imenu Glenys Wilmot, eh, ki je ena od soavtoric, eh, ampak tudi sama sem njenega mnenja. Karl Schlitter je postavil vprašanje, zakaj samo dve mesti. Za govedo imamo tri kraje, ki morajo biti označeni. V Združenih državah so uvedli eh, za različne vrste živali eh, te označbe o treh krajih. Zakaj eh, si ne bi ogledali standardov na drugi strani Atlantika? Eh, to, kar eh, ste zdaj sprejeli, pravzaprav ni smiselno. Če bodo tu obstajale lukne, bodo ljudje to izkoriščali. Eh, Za ljudi je pomembno tudi, pomembna je končna obdelava mesa, ki tudi mora biti označena, tako da bodo ljudje vedeli, kaj je to. Rekli ste, da podjetja tega ne morejo narediti. Od eh, škandala s konskim mesom, zdaj vsi supermarketi v Združenem kraljestvu označujejo to. In eh, potrošniki so to želeli tako, da eh, se je to začelo izvajati. To je pa vsem možno. Zakaj? Eh, preprosto stvari ne izvedete tako, kot je treba. Hvala lepa, gospa Zomar. Še enkrat bi se odzvala. Zdaj eh, sem slišala napačne navedbe. Eh, manjšina v parlamentu je želela tristopensko označevanje v uredbi o živilih, ampak eh, to se potem ni podprlo. Potem smo poslali komisiji zahtevek za preverjanje in zdaj so rezultati tu. Ni tako, da načeloma eh, tega označevanja, da bi morali imeti to označevanje v treh stopnjah. Poslali smo zahteve komisiji, da preveri, ali je to mogoče. In zdaj se moram spet zauzeti za komisijo. To ni eh, v velikem interesu potrošnikov, ki se je žival skotila. In kolega Šljuter, ugotovili smo tudi, da je vidik varstva živali. Uh, takšen, da v uredbi o varnosti živil nima kaj iskati. Pri uredbi o živilih ste glasovali za. Zdaj imamo v mislih tudi prevoz živali in eh, tradicionalni zakol. To spada v varstvo živali in v ustrezno novo strategijo, o kateri komisija še razmišlja, ampak bi, tega ne bi smelo biti v uh, zakonodaji o označevanju in zato je tudi bilo izpuščeno. Uh, tako, da ni bilo čisto tako, kot pravijo nekateri kolegi v zvezi pri uredbi o živilih. To ne drži. Tristopensko označevanje je bilo stališče parlamenta. Pri pogajanjih, pri pogajanjih tega stališča nismo mogli uh, izpogajati, ampak naše prvotno stališče je bilo tristopensko označevanje. Ja, ampak v pogajanjih opremo se lahko le na izide pogajanj. Bom še enkrat ponovil. Stališče Evropskega parlamenta je bilo tristopensko označevanje. Vse, drug, vse druge trditve ne držijo. So povsem napačne. Ampak parlament se je zedinil. Ne še enkrat, bom popravil. Na pogajanjih je potem prišlo do drugega rezultata, ampak stališče parlamenta je bilo v začetku tristopensko označevanje. Pravkar ste govorili o stališču parlamenta in eh, lahko vam povem samo o tem, kakšno je bilo stališče, kako smo glasovali in potem, kako so se iztekla pogajanja. Tudi, če vam to ne ustreza, gospa Zomar, ampak to je treba povedati. Stališče, o katerem smo tu glasovali, je vključevalo tristopensko označevanje. No, se upravičujem, ampak na svetu ministrov smo se dogovorili o kompromisu in gre za uredbo o živilih in eh, na koncu je bilo to tudi stališče parlamenta, če smo podprli kompromis. Kar pa se tiče predhodnih korakov zakonodajnega procesa, to je pa spet druga zgodba. Ampak konec koncev je stališče parlamenta tudi del tega kompromisa. Pri kompromisu je parlament sodeloval vse skupine in zato je kompromis pri uredbi o živilih tudi stališče parlamenta. Mislim, da zdaj govorimo o različnih stvarih. Da, kompromis, ampak jaz govorim o izvornem stališču, o katerem smo glasovali tu in to je bilo tristopensko označevanje. Potem pa smo se o kompromisu dogovorili s svetom. Dogovorili smo se, da ne želimo uh, legend. Zdaj pa dajem besedo komisiji. Thank you very much, Mr. President. Hvala, gospod predsednik. Komisija eh, dela na podlagi besedila, ki je bilo končno sprejeto in to lahko ponovim. To je odstavek 9 v členu 26. Treba razmisliti o možnostih in modalnostih glede na državo izvora in različnih ciklov v življenju, države, eh, v življenju živali. Mm, torej gre za kraj rojstva, kraj vzreje in eh, kraj zakola. V svojem uvodu sem rekel, da smo imeli oceno učinka, kjer smo si ogledali interese vseh akterjev. Eh, to je vključevalo tudi potrošnike, predvsem njih, pa tudi proizvajalce in operaterje. In pomemben vidik je tudi strošek eh, tega izvajanja. To smo tudi ocenili. Eh, tega smo ocenili na 1 do 2 eh, odstotka vrednosti živali. Nega razlogov je, zakaj ni bilo možno pri tem mesu ravnati enako kot pri govedu. Eden od pomembnejših razlogov za to je, da je cikl proizvodne za te živali, torej za eh, prašiče, perutnino in druge, eh, torej življenjski cikl teh živali je veliko krajši kot eh, pri govedu. In eh, to ima tudi. Tukaj imajo potrošniki omejene interese ne gre za to, da bi morali imeti sledljivost za vsako posamezno eh, vrsto. To bi ustvarilo dodatne stroške, eh, ki pa jih v ceni učinka niso opredelili za upravičene. Potem je bilo nekaj še o mletem mesu. Ta uredba predvideva isto linijo za vse te eh, proizvode kot za druge vrste mesa, vendar pa vseeno gre za dejstvo, da proizvajalci tega mesa ponavadi delajo z surovim mesom iz različnih uh, izvorov. In eh, operaterjem smo tako dali možnost, da lahko za kraj porekla navedejo tudi Evropsko unijo. Upam, da sem eh, odgovoril na glavne skrbi, ki so bile tu izražene. Hvala. Einmal kurz eine Nachfrage bei Karl. Ja, še eno kratko vprašanje Karla Šliterja. Which study do you refer, refer? O kateri uh, študiji govorite, ko pravite, da uh, potrošnikov ne zanima uh, poreklo oziroma kraj rojstva piščancev in uh, zakaj ste rekli, da so bili potrošniki zadovoljni z uh, dvema krajima in ne tremi? ena minuta in potem bomo morali žal končati. Ej, Gospod Šliter, nisem rekel, da so bili potrošniki zadovoljni. E, rekel sem, da smo skušali najti ravnotežje med vsemi interesi, med interesi potrošnikov, operaterjev in proizvajalcev. E, pri vsem skupaj smo upoštevali še stroške. Prišlo je do zaključka, da je interes potrošnikov tukaj omejen, torej da ni tako zelo pomembno vedeti eh, kraj porekla piščancev. Tako, hvala lepa. Zdaj smo pri koncu dnevnega reda. 9. januarja od 9. do 10. se bomo spet sestali v okviru eh, z odborom ITRE, takrat bomo tudi glasovali, potem pa še 22. in 23. januar pa je naslednja seja našega odbora v Bruslju. Še enkrat se eh, prisrčno zahvaljujem kolegom za dobro sodelovanje v tem letu. Eh, hvala tudi za eh, dobre storitve, hvala tudi sekretarjatu in hvala tudi tolmačem, pravi predsednik. Eh, brez vas mi ne bi bili zadovoljni vsem, želim čudovite praznike, dober skok v novo leto in upam, da se bomo januarja spet videli vsi pri dobrem zdravju. Hvala lepa.